In sicer poročilo Žozeja Bofeja predlaga vrsto ukrepov za to, da bi zagotovili prilični zaslužek kmetom oziroma boljše delujočo verigo preskrbe s hrano v Evropi. Kmete, kot vemo, so stisnjeni v kot zaradi konkurenčnosti. Prevetrili naj bi tudi pravila konkurenčnosti, se borili proti pretirani moči organiziranih distributerjev, ustanovili observatori cen, zagotovili ustrezno vedenje, spodbujali prodajne pogodbe in tako dalje. Skratka, poročilo je zelo pomembno in tudi zahvaljujoč strokovnjakom, ki so danes med nami in ki se jim želimo zahvaliti za njihovo pripravljenost sodelovanja. Gre za zelo pomembno poročilo, ki nam bo pomagalo bolje razumeti delovanje te verige. Pozdravljam naše strokovnjake, ki so bili povabljeni na to izmenjavo mnen. Vem, da ste mnogi morali precej dolgo potovati, da ste prišli do nas, zato se želim toplo zahvaliti vsem v imenu našega odbora. Negotovost na trgih zaradi nihanja cen skupaj z nestabilnostjo odnosov v okviru verige preskrbe, zlasti kar zadeva velike distributerje. Zaradi tega mm, kmetijski predelovalci vse bolj trpijo, zlasti v takih trenutkih, kot je ta, ko vlada močna kriza. Parlament je že dal različne pobude v preteklem letu, še zlasti z izjavo, ki je bila sprejeta januarja 2008 v prejšnjem mandatu, s katero smo skušali zagotoviti večjo jasnost, kar zadeva zlorabo moči velikih trgovin in tudi kar zadeva cene. To je pripravila takratna poslanka, danes ministrica za kmetijstvo v Grči. Kriza v mlečnem sektorju je pokazala, katere so težave, s katerimi se srečujejo kmetovalci, ne samo na področju mleka. Vidimo, da so donosi padli, stroški proizvodnje pa vse bolj naraščajo. Evropska komisija je predstavila svoje sporočilo glede izboljšanja delovanja verige in pokazala tudi dovzetno za ta problem. Vendar pa želim sedaj besedo takoj dati poročevalcu, podpredsedniku Žozeju Boveju ki nam bo predstavil svoj osnutek poročila. Na to pa bomo besedo dali tudi strokovnjakom, sledila pa bo sveda razprava. Hvala lepa vsem, besedo ima Jose Bove. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani prisotni. Rad bi vam torej predstavil svoje poročilo. Ne bom sveda prebiral tega poročila, to nima smisla, namreč bi nekako povzel razpravo, ki je trenutno v teku. Leto 2009 je bilo katastrofalno za evropske kmete in ne le za pridelovalce mleka. Prihodki kmetov so se znižali za 12 odstotkov v poprečju in eh, ta številka eh, nosi za seboj velike raznolikosti. Na mačarskem so kmetje zaslužili 35 odstotkov manj kot 2008, v, Itel, v Italiji 25 odstotkov manj, v Franciji 20 odstotkov manj. Kateri drug sektor gospodarstva je bil tako hudo prizadet zaradi krize, ki je bila posledica sesutja finančnih trgov? E, pod pritiskom znižanja cen kmetijskih predelkov so številni kmetje morali, po domače povedano, e, zapreti svoje gospodarstva. Več kot 20 odstotkov kmetov v Franciji je odvisnih od eh, socialne podpore. 50 tisoč eh, dodatnih eh, kmetov bi lahko prešlo v ta status. Gre za ne prestrukturiranje, ampak preprosto uničenje delovnih mest in kapacitet proizvodnje hrane, ki jo predstavljajo kmetje. 14 milijonov delovnih mest predstavlja kmetijski sektor v Evropi in v obdobju, ko industrija in storitveni sektor odpuščata, je kmetijstvo vsekakor pomemben sektor z socialnega vidika. V obdobju do leta 2005 je dodana vrednost, ki so jo predelali eh, kmetje, padla s 35 na 25 odstotkov prihajalo do številnih eh, sprememb. Eh, trgovci so usiljevali nizke cene, pogosto pod ceno proizvodnje in eh, kmetje so bili nesposobni v individualnih in kolektivnih pogajanjih s velikanskimi podjetji doseči pravične cene. Kot kaže sporočilo Evropske komisije, je ta šok, ki so mu podvrženi proizvajalci, šok, od katerega potrošniki nimajo nič cene proizvodov za potrošnike so šle v vrtoglave višine, še posebej leta 2007, ko so uh, cene surovin šle v višave. In le pozno in zelo parcialno so se cene potem posledično znižale. Leta 2009, ko so kmetje začeli izlivati mleko po poljih, so največje multinacionalke v Evropi izkazale 10,4 milijarde švicarskih frankov neto dobička na podlagi zelo, zelo nizkih predelovalnih cen. Jasnejši bi bil le težko in pomembno je, da se zavedamo, da gre tukaj za odnose med kmeti eh, velikimi živilsko-predelovalskimi predelovalnimi eh, multinacionalkami in pa velikimi trgovskimi verigami, in na koncu so tukaj še potrošniki. Če se pogledamo prehransko verigo v Evropi, vidimo, da ta ne odgovarja realnosti. V tednih priprave tega poročila sem se sestal z predstavniki živilsko-predelovalne industrije in eh, s trgovci, ki so to eh, želeli. In videli smo, kakšna so dejanska trenja med velikimi živilsko-predelovalnimi obrati in velikimi trgovci. Ta podjetja, ki so enakovredna po velikosti, sledijo enaki logiki. Tako eni kot drugi se lahko pogajajo kot eh, enak, z enakim in lahko so seveda v ospredju v tej verigi in njihovi dogovori so zelo, zelo prikriti in dejanskem marš sploh ne poznamo. Transparentnost cen je torej ključna. Da bi to dosegli, morajo države članice združevati vse akterje v celotni prehranski verigi, od polja do mize. In potrebno je predvsem obrazložiti, kakšno je oblikovanje cen, kako podle poteka oblikovanje cen. In vedeti je potrebno, da naprimer cena žita predstavlja le 5 odstotkov cene kruha in kilogram jabolk, ki se plača po 10 centov na kilogram pridelovalcu, se prodaja po 2 evra potrošniku. Zato je potrebno veriti, kakšne so povezave med eh, industrijo eh, posameznih eh, elementov kmetijske proizvodnje, od, od semen do gnojil do nafte, eh, do embalaže in tako naprej. Če vam podam dva primera. Na švedskem pet največjih trgovcev proda 80 odstotkov prehrambenih izdelkov, v Franciji 70 odstotkov. To vrstna koncentracija seveda pomeni cenovno vojno, ki pomeni nič drugega kot iskanje najcenejših kmetijskih proizvodov. Eh, to podpira intenzivno kmetijstvo, ki dejansko predstavlja industrializacijo eh, fosilov, eh, industrializacijo kmetijstva, prosite, za veliko porabo fosilnih goriv in prav tako stremi k poenotenju prehranskih navad. Proizvajalci, potrošniki, davkoplačevalci so tisti, ki največ izgubljajo pri tej tekmi. Gre tudi za neozdržno konkurenco, za male trgovine, še posebej v težavnejših predeljih eh, mest in pa na podeželju. Tam danes brez avtomobila praktično ne morete iti več po nakupih. In zdi se, da se ta fenomen na evropski ravni le še poglablja. Izkoriščanje prevladujočega položaja na trgu je vse bolj problematična, ampak težko ga je dokazati. Kmetje, mala in srednja velika podjetja, ki so žrtve tega, pogosto sploh ne želijo uveljavljati svojih pravic, zato ker se bojijo, da se bodo razmere še poslabšale. Zato pozivam Evropsko komisijo naj pripravi poročilo o tovrstnih zlorabah, še posebej, kar zadeva plačevanje razno raznih eh, nadomestil eh, in pa obveznega sodelovanja pri promociji izdelkov in podobno. Evropska unija mora tukaj biti vsega, kor, kar se da odločna in takšno prakso razglasiti za nezakonito. Nemčija, Francija, Španija, Irska eh, so države, kjer se z izgubo prodajajo izdelki, zato da se na ta način odpravi konkurenco. Kmetijske proizvode je zato potrebno prodajati po cenah, ki preprečujejo to vrstne prakse eh, prodaje z izgubo, kajti menimo, da bi vendarle morali biti sposobni vzpostaviti resnične organizacije predelovalcev, ki bodo sposobne kolektivnega pogajanja in ki bodo lahko samo regulirale svojo proizvodnjo, da bi na ta način zagotovili boljšo usklajenost med ponudbo in popraševanjem. Kot rečeno je Evropska prehranska veriga daleč od tega, da bi bila popolnoma Eh, poenotena. Eh, proizvajalci so zelo, zelo fragmentirani. Eh, izvajanje zdravstvenih in drugih normativov je zelo, zelo težavno in je predvsem mišljeno za velike živilsko predelovalne koncerne. Zato moramo to vrstne normative oblikovati predvsem ob upoštevanju tudi manjših proizvajalcev. Samoregulacija ostaja prav tako zelo pomemben element, ki ga velja bolje analizirati in usmeriti. Če podam primer, družinski zelenjavni vrtovi v Franciji zasedajo 250 tisoč hektarjev in to vrstna proizvodnja, naprimer paradižnikov, predstavlja četrtino letne porabe. V drugih državah, kot naprimer Romunija, upokojenci proizvedajo eno tretjino lastnih prehrambenih eh, potreb. To je samo nekaj številk, ki kaže na to, da se pogosto napačno predstavlja eh, dejansko stanje prehranske verige. 40 milijonov evropejcev potrebuje pomoč eh, dobrodelnih organizacij, pomoč v hrani. In to je neuspeh, to je velik neuspeh Evrope. 80, 80 milijonov ljudi ima težave za zagotavljanjem zadostne prehrane za svoje družine. In kljub temu, da je prišlo do bistvenega znižanja eh, cen hrane, to ni privedlo do tega, da bi izboljšali situacijo, življenjsko situacijo naših sodržavljanov. Evropska unija je v letu 2009 izvozila 23 milijonov ton žita, prav tako je svoje presežke mesa in mleka prodala na svetovnem trgu. Ne gre torej za prenisko proizvodnjo ali preslabo produktivnost, ampak gre za socialno nepravičnost, za neenako porazdelitev prihodkov v Evropi. Ne gre za to, da bi financirali dobrodelne dejavnosti, temveč moramo zagotoviti dostojanstvo vsem. In SKP, tako kot ostale evropske politike, mora zagotoviti socialno pravičnost in eh, to kot prioriteto. V letu 2007, ko je prišlo do velikanskega povišanja cen hrane, nekatere evropske banke so nekatere evropske banke eh, svoje stranke pozivale k financiranju, k investiranju na trge eh, izvedenih finančnih instrumentov. In to je privedlo tudi do takšne inflacije na Eh, trgu prehrambenih izdelkov na globalni ravni in to je tudi eden od glavnih razlogov za nemire v državah na jugu v zadnjih letih. Opcijski trgi, terminski trgi eh, s suravinami so bili prvotno zagotovljeni in ustvarjeni kot neke vrste zavarovanje pred nepredvidnimi nihanji cen. Danes, tako kot v številnih drugih sektorjih, so ti terminski posli predvsem špekulativne narave. In eh, takšne odklone je potrebno preprečiti in Evropska unija si mora prizadevati za vzpostavitev takšnih orodij za mednarodno eh, urejanje tovrstnih razmeri, da se bodo lahko sprejemali nujni ukrepi za to, da se prepreči špekulativno eh, ukrepanje in špekulativne investicije, ki uničujejo številne družine in njihovo življenje in eh, prispevajo zgolj k špekulacijam. Potrebno je zagotoviti ustrezno ravnovesje med različnimi akteri eh, v celotni verigi eh, in se boriti proti špekulativnemu ravnanju. Naši sodržavljani morajo na tej podlagi imeti dostop do kakovostnih prehrambenih izdelkov po pravičnih cenah. Le na ta način bomo lahko zagotovili tudi harmoničen gospodarski in siceršnji razvoj na našem celotnem ozemlju. To je torej namen tega poročila, da bi skušali, tako kot je storil gospod Lajan s svojim poročilom o SKP, da bi prispevali k novemu, novi skupni kmetijski politiki, da bo vsakdo lahko živel dostojno od svojega dela na kmetiji. Hvala lepa. Grazie. Grazie, Hvala lepa, že zebove, hvala lepa tudi za to strast, s katero si predstavil svoje poročilo. Sedaj pa dajmo besedo strokovnjakom. Sedem pomembnih strokovnjakov imamo, zato vas pozivam, da se držite predvidenega časovnega okvira desetih minut. Začeli bomo z gospodom Olivejem de Šuterjem, ki je posebni poročevalec Združenih narodov o pravici do hrane.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 na svetu, ki so lačni in eh, več kot ena tretjina jih proizvaja hrano. Teh 650-700 eh, milijonov ljudi, med katerimi vlada lakota, eh, je, med njimi je veliko kmetov, kjer so cene vse više, prihodki, ki jih dobivajo za svoje predelke, pa so vse nižji in so tudi vedno bolj nepredvidljivi gre za male kmete, ki so bili zgodovinsko gledano v zadnjih 30 let marginalizirani zaradi napredka industrializiranega kmetijstva in eh, javnost tega in njih nikoli ni podpirala. Gre za male kmete, ki danes živijo od eh, samozadostnega kmetovanja, ki jim omogoča komajšnje preživetje. No in potem imamo približno 200-250 milijonov ljudi, ki trpijo za lakoto. To so delavci na velikih kmetijah, plantažah in te plantaže so podvržene konkurenciji na mednarodni ravni. Priča smo liberalizaciji trgovine s kmetijskimi proizvodi in to je prav do tega, da so se plače teh eh, delavcev znižale. In eh, more biti neprednosti, ki so jih imeli nekdaj, danes ne obstajajo več. In te spremembe kmetijstva na globalni ravni so privedle do katastrofalne situacije, kakršno imamo danes. Milijarda ljudi, ki trpi za lakoto. In te razmere v kmetijstvu so rezultat politike, ki je privilegirala eno vrsto kmetovanja, torej ekstenzivnega, eh, oprostite, intenzivnega, mehaniziranega, industrializiranega kmetovanja, ki ni najboljše po predelku na hektar, niti ne najboljše po Eh, v svojem socialnem prispevku. In veselime, da danes lahko spregovorim tukaj na odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta, da se dotaknemo povezave med eh, regulacijo prehranske verige v Evropi in eh, vprašanja živilsko-predovalne industrije na mednarodni ravni. In mislim, da moramo izkoristiti priložnost, ki jo ponuja sporočilo komisije, da bi na tej podlagi preučili odgovornost Evropske unije, kar zadeva razvoj na svetovni ravni, kar zadeva prehransko verigo. Rad bi se omenil na štiri točke pri svojem prispevku. Imate moj eh, pisni prispevek, kjer so te zadeve mnogo bolj podrobno opredeljene, kot pa jih bom obravnaval tukaj v svojem ustnem prispevku. Najprej gre za vse večjo koncentracijo živilsko predelovalne industrije. To ima dva vpliva. Najprej to privede do tega, da v življenjsko predevalni industriji in v tej verigi le majhen delež dodane vrednosti, ki je plača končni potrošnik, odpade potem na proizvajalca in na državo, kjer se surovina proizvaja. Imamo veliko številk, ki kažejo, da se ta delež, ki gre pridelovalcu, vse nižji na koncu je konkurenca tista, ki naj bi privedla tega, da se prepreči to vrstna prekomerna koncentracija in, in da se preprečijo to vrstne zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Kot prvo, vse više cene hrane služijo ne dobičku proizvajalcev, temveč je bila konkurenca in konkurenčno pravo je bilo predvsem namenjeno temu, da se zagotavlja, da potrošnik ne plačuje previsokih cen. Tako da se moramo vprašati o tem, ali morda ne bi bilo pametno na novo premisliti politike, kar zadeva konkurenčno pravo in eh, morda tudi prodajalca zavarovati pred. Eh, monopsomi, ki jih eh, predstavlja položaj kupcev. Potrošniki na severu se pogosto soočajo s težavami mm, zaradi tega, ker države proizvajalke nimajo konkurenčnega prava, če pa že pa to že imajo, to ni ne vem kako dobro uveljavljen. Ne vem, kako si lahko predstavljam, da je nekdo iz eh, sodno koščene obale eh, tožil velike multinacionalke zaradi zlorabe prevladujočega položaja na globalnem trgu. Kar zadeva evropsko pravo na tem področju, eh, je Evropska unija zelo previdna, kar zadeva izvajanje te zakonodaje na ekstrateritorijalni eh, ravni. In eh, zato to zagotavlja le malo zaščite proizvajalcem iz držav z juga. Zato pozdravljam to, kar dejal Jose Bove, da moramo preučiti, ali morda konkurenčnega prava ne bi veljalo izboljšati, da bi se na ta način soočili z realnimi problemi, ki se soočajo v razmerah, ko so življsko predelovalne eh, multinacionalke vse bolj globalizirane in ko trg seveda ni več omejen zgolj na evropski trg. Še ena posledica tovrstne koncentracije je ta, da kupci v tej verigi prakticirajo politike, ki so dosti krat takšne narave, da zlorabljajo eh, trg. Kar nekaj jih je omenil Jose Bove, poročevalec, in mislim, da je najbolj sistematična študija, ki je bila narejena na tem področju, morda tista, ki jo je pripravilo Združeno kraljestvo v okviru tako imenovanega eh, kodeksa ravnanja za velike trgovce, kjer so naštete številne prakse, ki jih izvajo eh, trgovci, ker jih pač lahko, ker jih eh, proizvajalci ne morejo eh, privesti pred sodišče. In razmerje moči med eh, prodajalci in kupci je takšno, da bi, mislim, da si zaslužilo zakonsko ureditev. Prav tako menim, da so prodajalci pogosto v težavnem položaju, saj se ne morejo pogajati eh, s svojimi kupci. In če želijo prodajati na oddaljenih trgih, nima druge alternative, kot da eh, gredo preko takšnih eh, posrednikov, torej trgovcev. Tako da mislim, da jim moramo zagotoviti možnost izbire in da se izboljša tudi njihov pogajalski položaj, da se torej ukrepijo tudi lokalni trgi da so torej prehranske verige kar se da kratke in da na ta način dajemo proizvajalcem resnično izbiro, kar zadeva kanal, po katerem želijo prodajati svoje izdelke. Naslednja zadeva, ki bi jo rad omenil, je proliferacija zasebnih standardov na področju agroživilstva. Eh, včasih so tukaj določene okoljske, socialne kauzele, ki se nalagajo proizvajalcem pogosto in eh, vedno bolj pogosto gre tukaj za vprašanja Eh, varne prehrane in pa zdravja potrošnikov. In to vrstna pravila, ko se jih nalaga proizvajalcem, so zelo, zelo težka za izvajanje in gre za nekakšno dualizacijo kmetijskega eh, sektorja. Kaj želim s tem povedati? Želim, s tem želim povedati, da so veliki proizvajalci v položaju, da lahko veliko lažje spoštujejo takšne standarde kot pa mali proizvajalci, še posebej mali proizvajalci v državah v razvoju, ki pogosto sploh ne morejo spoštovati teh standardov in posledično ne morejo vstopiti v eh, prehransko verigo na globalni ravni. Zato posledično menim, da ko kupci, torej veliki trgovci, uveljavljajo to vrstne standarde za svoje dobavitelje, morajo to upoštevati tudi z vidika najrevnejših proizvajalcev, najmanjših kmetov in eh, jih podpreti, da bodo ti kmetje, ti proizvajalci lahko spoštovali te standarde in da ne bodo zgolj izvajali inšpekcije, kar zadeva izvajanje teh standardov, temveč da bodo tudi finančno podprli proizvajalce, da bodo leti lahko vključeni v omenjene verige distribucije. Še eno orodje, ki ga imamo in ki ga pogosto podcenjujemo, je orodje javnih trgov. 15 odstotkov BDP-ja v EU dan danes potrošijo javni organi, eh, predvsem z javnimi razpisi, še posebej na področju prehrane in na vseh ravneh, še posebej, kar zdeva nacionalne vlade in predvsem morda tudi na regionalni, lokalni ravni, lahko to vrstne trge mnogo bolje izkoristimo za to, da spodbudimo eh, odgovorno, trajnostno, okoljsko in socialno eh, trajnostno kmetijstvo, ki spodbuja tudi pošteno trgovino. Direktiva iz leta 1998, ki je uveljavila enotni trg na področju kmetijskih proizvodov, je direktiva, ki je popolnoma skladna z uveljavljanjem eh, socialnih in okoljskih določb, ki so ključnega pomena za razvoj kmetijske verige v bolj trajnostni smeri. No in kot četrto in eh, zadnje vprašanje je tukaj vprašanje eh, nestabilnosti cen na globalnih trgih in pa vprašanje te nestabilnosti v povezavi z finančnimi špekulacijami. To je nevarnost, ki je popolnoma realna. Marta 2008, ko je prišlo do e, največje stopnje napihnjenosti tega špekulativnega mehurčka na svetovnem trgu kmetijskih proizvodov, so investitorji uložili 400 milijard evrov v izvedene finančne inštrumente, torej na, v terminske posle s kmetijskimi proizvodi. Približno 70 milijard več kot na začetku leta 2008 in dvakrat več kot leta 2005. Vse to je ustvarilo špekulativne razmere na trgih eh, koruze, eh, žita, eh, soje in riža. In to je eden ključnih virov spirale propada, ki je potem sledila, kajti ko prihaja do takšnih eh, mehurčkov, špekulativnih mehurčkov na eh, terminskih eh, trgih, eh, potem tudi države špekulirajo, kar zadeva prihodnje cene, začnejo tudi omejevati dostop eh, tovrstnih proizvodov do trga, zaradi tega upajo, da bodo še cene še eno zgor. G20 je na vrhu v Londonu v aprilu 2009 pozval k eh, reguliranju investicijskih skladov, ki predstavljajo sistemsko tveganje. In ti sklade, ki trgujejo na mm, trgih, kjer predstavljajo mm, sistemsko tveganje, so tudi predmet eh, naših predlogov v okviru sveta za človekove pravice. Kaj predlagamo? Najprej Evropska unija mora izkoristiti to razpravo o prehranski verigi v Evropi, da razmisli o tem, kako bi lahko izboljšala konkurenčnostno politiko in sicer na način, da se začne delati na vprašanju koncentracije živilsko predelovalne industrije tako znotraj EU, kakor izven EU, kajti nespremljivo je, da so proizvajalci žrtve prevladujočega položaja posameznih trgovcev in da morajo prodajati svoje predelke po cenah, ki jim komaj da omogočijo preživetje, preprosto zato, ker nimajo druge možnosti, kot eh, da prodajo velikim posrednikom in da na ta način dobijo dostop do globalnega trga. Prav tako moramo razmisliti o načinu, kako se eh, boriti proti negativnim praksam in eh, zlorabam, ki jih eh, izvajo trgovci v številnih državah. Zasebni sektor, torej kupci, morajo tudi vedeti, kakšni, kakšne so posledice standardov, ki jih eh, nalagajo najmanjšim proizvajalcem, malim kmetom in da se jih vključi v oblikovanje teh standardov, da se zagotovi, da ti standardi ne bodo imeli diskriminatornega in eh, dualnega učinka v sektorju kmetijske proizvodnje. Prav tako menim, da moramo izkoristiti orodje javnih eh, trgov, javnih razpisov, da se na ta način razvije trg hrane na bolj trajnost način in eh, menim, da je pravična, poštena trgovina lahko sistem, kako razviti bolj pravične cene, ki se dosegajo na javnih razpisih, še posebej na regionalni in lokalni ravni. Potem, kar zadeva terminske posle, tudi tukaj potrebno jasno omejiti možnosti investitorjev. Na konec pa ne povem, da so evropske politike za proizvajalce v preteklosti imele pomemben vpliv. Prišlo je do dumpinga kmetijskih proizvodov na lokalnih trgov teh držav. S tem se je uničilo ogromno sektorjev proizvodnje v teh državah. Zaradi tega, ker je na te trge prišlo do vstopa, mm, ker na teh trge prišlo do vstopa proizvodov, ki so bili pogosto subvencionirani. Torej, menim, da se mora vsak v Evropski uniji zavedeti tega pojava, da je potrebno omejiti vpliv tovrstnega dumpinga, da je prav tako potrebno odpraviti izvozne subvencije, ki privedejo do tovrstnega dumpinga in mislim, da je pomemben način, kako iti v to smer, ta, da spodbujamo razvoj kratkih eh, dobavnih prekranskih verik v Evropski uniji in da na ta način zagotovimo, zagotovimo boljši razvoj kmetijskih trgov na mednarodni ravni. Z veseljem pa bomo odgovorili tudi na morebitna vprašanja. Următoarea prezentare a aparține domnului profesor Roger. Hvala lepa, gospod eh, Dešuter. Eh, besedo pa ima gospod Roger Clark iz Univerze v Cardiffu o tem, kako pripričati nepoštene eh, prakse, ki se usiljujejo kmetom. Prav tako pa bo profesor spregovoril o konkurenčnem pravu v EU na tem področju. Izvolite. Um, hvala lepa, hvala, da ste me povabili. Prosili so me, naj spregovorim o tem, kako ustaviti nepravične prakse za kmete in tudi drugo nekonkurenčno ravnanje na ravni EU. Sem akademik, prihajam z univerze v Cardiffu v Združenem kraljestvu. Glede na to, da imam le omejeno količino časa, zato bi govoril o dvojem. Prvo je bolj splošno vprašanje, ki so se ga pred menoj že dotaknili do določene mere. To velja ne samo za kmete, pač pa tudi za druge prodajalce? Um, Drugo vprašanje pa je nekoliko bolj konkretno, nanaša se na kmete, ne nujno vse, pač pa nekatere kmete oziroma nekatere trge, kjer vladajo nekateri bolj specifični pogoji. Kot rečeno, o nekaterih stvarih je govora že bilo vsi vemo, da so vele trgovine izvajale različne pogodbene prakse. Ukvarjajo se s praksami, ki imajo ta učinek, da se pojavljajo dodatni stroški ob enem, pa se povečuje tveganje s katerim se soočajo. To pa vpliva še zlasti na majhna in srednje velika podjetja. Te prakse. Dovolite mi, da samo odprem predstavitev. There are a lot of different practices and I've just kot rečeno, praks je veliko. Sam sem tukaj povzel nekaj najpogostejših, verjetno tega ne morete prebrati, ampak kot rečeno, veliko je praks, kot so recimo pozno plačilo, potem prakse, ko morajo kmetovalci ponujati rabate, zlasti v primeru visoke prodaje. Potem različne pristojbine, ki jih morajo plačevati samo zato, da neka trgovina da proizvode določenega kmeta na svoj seznam. Potem supermarketi recimo zahtevajo za prenovo ali odprtje nove trgovine določeno količino denarja in vse to so prakse, s katerimi naj bi povečali dobiček veleprodajnih trgovin ter seveda tudi prihodke, ki jih imajo prodajalci. V Evropi se sedaj te prakse že zelo dobro poznajo in skupina na visoki ravni se je sestala in razpravljala o nekaterih reformah. Ena od teh reform bi recimo bila nekaj podobnega, kar imamo v Združenem kraljestvu. Tudi na Irskem so predlagali, da bi uvedli nekakšen kodeks ravnanja. Nekateri pravijo, da bi to lahko naredili tudi na evropski ravni, da bi sprejeli neke vrste direktivo, ki bi preprečevala supermarketom, da bi izvajali to vrstne prakse. Obstaja še ena možnost, ki jo omenjam. To, kot rečeno, je ta kodeks ravnanja. Če bo stopil v veljavo, no, na Irskem in v Združenem kraljestvu se bo to že zgodilo, potem pa bo neodvisno telo, nekakšen varuh, ombudsman, kot mu reče o Združenem kraljestvu in na Irskem. In nekaj podobnega bi lahko imeli tudi na ravni Evropske unije. Nekateri prodajalci na drobno so multinacionalne narave in težko je zato vedeti, kateri nacionalni organ naj bi obravnaval težave, ki izvirajo iz kodeksa ravnanja. Morda bi bilo težko, če bi imeli evropskega ombudsmana ali nekoga drugega, ki bi obravnaval vse tiste primere, ki ne sodijo v pristojnost posamezne države članice. Vse to so predlogi, ki bi o njih kazalo razmisliti. Kot rečeno, ena možnost je kodeks ravnanja. Po drugi strani pa potrebujemo neodvisno telo za spremljanje izvajanja oziroma neke vrste varuha, ombudsmana, ki bi obravnaval tiste primere, ki jih ne moremo zlahka uvrstiti v pristojnost posamezne države članice. To je torej prva tema, ki sem jo želel omeniti. Kot rečeno, velja na splošno za vse različne vidike izdelkov, ki se prodajajo v velikih supermarketih. Ne gre samo za živila in niso samo kmetovalci tisti, ki so prizadeti. Drugo, kar sem želel storiti, pa je nekaj, kar je bolj konkretno povezano s kmeti. In sicer gre za to, da naj bi lahko prišlo do dodatnih problemov na kmetijskih trgih, ki bi jih povzročili supermarketi. Tu imam svojo teorijo, ki bi jo rad omenil in sicer pri tem je osnovni argument, da je pravzaprav vse skupaj odvisno od strukture stroškov. Imamo dva primera. Prvi primer je ta, ko imajo vsi ponudniki minimalne oziroma enake minimalne stroške na enoto. Če je tako, potem ni tako velike težave glede dodatne uh, kupne moči. Vidimo, da so enake krivulje stroškov torej ni nikakršnega prostora za izvajanje dodatne tržne moči. Druga možnost pa je, da imamo večje minimalne stroške. Z drugimi besedami, nekateri proizvajalci so bolj potisneni na rob kot drugi. Tisto, kar je pomembno v tem primeru, torej, ko imate različna podjetja z različnimi minimalnimi stroški. Tu se pojavi problem, da imajo kupci spodbudo, da bi čim bolj zmanjšali dobičke. Kaj želim povedati? V takih stroškovnih okoljih se pojavi problem, ki vpliva tudi na kmetijske trge. Namreč kupci imajo tukaj spodbudo, da bi zniževali ceno, da povečajo svoj dobiček. To je na področju ekonomije seveda dobro poznano, vendar pa lahko velja tudi v nekaterih panogah znotraj kmetijstva. Če smem, bi omenil samo eno stvar, upam, da jo najdem possibility. Samo primer, ki sem ga že omenil na levi, imate primer, ko imajo vsa podjetja enako višino minimalnih stroškov na enoto. Tukaj imate 17 penijev na enoto. In kakšna bo tržna uravnotežena cena? Odgovor je, da mora biti cena 17 penijev za enoto kajti kmeti ne bodo zagotavljali nič manj, to so minimalni stroški na enoto. Kupci pa, če naj je to eden ali če jih je sto, ne bodo plačali nič več. Ta problem se ne pojavi, ko ima vsaka družba oziroma vsaka kmetija minimalne stroške na enoto. Na desni strani pa imamo drug primer primer, ko imajo nekatere družbe določene stroške na enoto, potem druga skupina ima drugačne stroške, kot vidimo 100 podjetij 13 penijev na enoto, 50 15, 25 17. Kaj se tukaj zgodi? Kakšna je tukaj tržna uravnotežena cena? Če imajo kupci določeno moč, potem bo manj kot 17 penijev. V takem tržnem položaju imamo spodbudo za kupce, da nižajo ceno pod 17 penjev, tako da se pojavi situacija, ko bodo morali nekateri kmetje izstopiti z trga, drugi pa bodo enostavno dobili manj za svoje proizvode. S tem želim prikazati to teorijo in tudi razloge, zakaj se lahko v kmetijstvu oziroma na kmetijskih trgih pojavijo dodatni problemi z močjo kupcev. Še eno stvar sem omenil na tej prosojnici in sicer manj kot je kupcev, večja bodo nižanja cene na teh trgih. To bi tudi pričakovali. Z manjšim številom kupcev se bo cena morala bolj znižati. Toliko. Eno od vprašanj, ki se pojavljajo, je, in s tem bom tudi zaključil, še par minut, mislim, da ima, katere ukrepe politike lahko uporabimo. Pravzaprav noben ukrep politike ni zelo zaželen, ker želimo, da bi trg sam opravil s temi problemi. Če pa se kljub se mu pojavlja tu problem, bi lahko uporabili nekatere politike. Tu sem omenil samo tri. Eno, kar lahko naredite, je, da omogočite verigam supermarketov, da se dogovorijo in določijo više cene. To se je zgodilo v Združenem kraljestvu. V Združenem kraljestvu se je več veleprodajalcev dogovorilo o ceni za mleko, tri penje in na ta način so postavili ceno, ki je bila zelo nizka. Problem pa je, da je to v konfliktu s konkurenčno politiko. In v Združenem kraljestvu so nekatere od teh družb bile kaznovane z visokimi kaznimi zaradi dogovarjanja o cenah. Druga možnost je, da omogočimo kmetom, da oblikujejo skupine prodajalcev. Sam mislim, da to ni najbolj pametna stvar, kajti, če nič drugega, potrebujete zelo velike take skupine, da bodo le te lahko imele sploh kakršen koli vpliv. Pa tudi, če jih imate, bodo te skupine določile ceno svojih izdelkov, kar pomeni, da se bodo vedle monopolistično. Morda se bodo verige veletrgovcev sicer odzvale s protim ukrepi, vendar pa to ni najbolj prijetna situacija. Tretji možen ukrep pa je reguliranje cene. Morda se zdi, da je to najbolj enostavna stvar, ki jo lahko naredimo. Obstajajo tudi argumenti proti bi pa lahko bila rešitev, če imamo prepoznavne primere, če vidimo, da se pojavljajo stroški oziroma pogoje, v katerih nastopajo stroški, o čemer sem govoril prej. Toliko, hvala. Mulțumim, domnule profesor. Următoarea prezentare. Hvala lepa, profesor. Uh, Na vrsti pa je gospod eh, Xavier Durieu, generalni sekretar Eurocommerce. Naslov njegove predstavitve pa je, kako lahko prodajalci na drobno pripomorejo k boljšemu delovanju verige preskrbe s hrano v Evropi. Izvolite. Thank you, uh, Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti za vsa prizadevanja organov EU, vključno s parlamentom, zato da bi zagotovili boljše delovanje oskrbovalne verige v Evropski uniji v korist vseh. Prav tako se želim zahvaliti za to, da je tudi maloprodajni sektor bil danes povabljen, da sodeluje pri tej razpravi. Eurocommers zastopa prodajalce na drobno od največjih družb do najmanjših. Pomembno je vedeti, da je na področju trgovine dejavnih 6 milijonov družb, 95 odstotkov od tega so majhna in srednja velika podjetja. Tako da imamo kar nekaj izkušenj. Zaposlujemo 31 milijonov ljudi na področju trgovine in moram reči z veseljem, da se to število še povečuje. Vendar pa menimo, da potrebujemo ustrezne tržne pogoje, da bomo lahko še naprej povečevali to številko. Tisto, kar je za trgovino najbolj specifično, gospod predsednik, je to, da imamo opravka s potrošniki. Vsak dan se potrošniki odločijo, kam bodo šli kupovati. Prav tako pa je treba podariti tudi dejstvo, da trgovina ni nujno vedno v neposrednem stiku s kmetovalci. Najprej bi rad nekaj povedal o tem, kako nujno je, da dobijo kmetije pošteno plačilo. Podpiramo gospoda Boveja, ki je dejal, da si zaslužijo kmetije pošteno in stabilno plačilo. Seveda pa potrebujemo tudi dobičkonosno kmetijstvo, tako kot je kmet odvisen tudi od potrošnikov, ki kupuje te izdelke. Tako kot vsaki gospodarski panogi, le zdravo, inovativno in konkurenčno kmetijstvo lahko zagotovi dovolj svežih izdelkov, ki jih morajo proizvajati proizvajalci in ki jih bodo prodajalci nadrobno prodajali v svojih eh, trgovinah. Da bi imeli jasno sliko oskrbovalne verige, si moramo pogledati celotno to verigo, ne samo najbolj vidne člene, to pa so kmetije in prodajalci nadrobno. In tu podpiramo nekatere izvaje, izjave gospoda Boveja, ki je govoril o moči kupcev. Več kot eno milijardo švicarskih frankov naj bi zaslužil eden od akterjev, vendar pa ugotavljamo, da prihaja do velike zmede na trgu. Prav tako želimo odpraviti nepoštene prakse na trgu. Gospod Bove v svojem dokumentu govori o tem, kako negativne prakse uporabljajo nekateri prodajalci na drobno. Mi to obžalujemo, kajti dejstvo je, da prodajalci na drobno v glavnem ne kupujajo od kmetov. Želimo, da se pokaže, katere so te zlorabe in tudi, da ugotovimo, kakšno je razmerje med kmeti in tistimi, ki kupujejo od njih. Menimo, da je zelo pomembno razlikovati med zlorabami kupne moči in izvajanjem kupne moči, ki je pa pravzaprav temelj slehernega tržnega gospodarstva. Ni treba podarjati, gospod predsedujoči da Eurocommerce nasprotuje zlorabi eh, kupne moči. Po drugi strani pa je to naraven element vsakega trga in kupci izvajajo svojo moč, tako kot to počnejo tudi poslanci Evropskega parlamenta in parlament nasploh. Evropska unija in nacionalni konkurenčni organi po našem mnenju dobro upravljajo svoje delo. Konkurenčna pravila, ki veljajo na ravni EU in posameznih držav, po našem mnenju zadoščajo za to, da se spopademo z primeri slabega delovanja trga. Odprti primeri, sankcije, če pomislimo na primer z paradižnikom in podobno, kažejo, da sistem deluje. Prodajalci na drobno imajo pravico, da izvajajo svojo moč pri kupovanju, imajo pravico, da skušajo doseči čim niže cene. In če omenim samo ugotovitve preiskovalne komisije Združenega kraljestva iz leta 2008, ta je ugotovila, da nasplošno ima izvajanje kupne moči strani prodajalcev na drobno pozitivne učinke kajti v večini primerov se potem ta nižja cena, ki jo dobijo prodajalci na drobno dobavitelju, prenese tudi na končnega potrošnika. Prav tako lahko to predstavlja tudi proti utež moči, ki jo imajo dobavitelji. Kot rečeno, to je zapisal Urad za varovanje konkurence v Združenem kraljestvu. Prodajalci na drobno, ne glede na svojo velikost, nimajo dovolj pogajalske moči in menimo, da tudi največji prodajalci na drobno nimajo zadostne moči, če to primerjamo z drugimi akteri. Toliko, da bo jasno, kdo izvaja moč na trgu in kdo jo zlorablja. Menimo, da bi potrošniki lahko dobili še boljše cene, če bi ne imeli mnogih praks, ki jih imamo danes. Prav tako smo na trgu zasledili inovativne izdelke, kot so recimo mm, izdelki v okviru poštene trgovine in tako dalje. To pomaga majhnim in srednje velikim podjetjem, da dostopajo do trga, ne pa samo, da se kupuje od velikih centraliziranih dobaviteljev. Še par besed o poštenih cenah in delitvi dobička. Razvoj maloprodajnih cen je odvisen od cen dobaviteljev. Gospod Bove je že povedal, da se cene niso znižale v nekaterih konkretnih primerjih in tu se strinjamo. Vendar pa prodajalci na drobno, ki imajo dobiček 4 odstotkov, ne more absorbirati povečanja cene strani tistih, od katerih kupujejo. To pa seveda izvira tudi iz inflacije na področju maloprodaje, kot rečeno 4 odstotke v primerjavi z um, dobički oskrbovalcev, ki imajo 3 do 5 krat večje dobičke. Tako da vidimo, da so prednosti, ki jih zase pridobijo prodajalci na drobno, skoraj v celoti prenešene na končnega potrošnika. Prav tako prodajalci na drobno pomagajo blažiti inflacijo. Če gledamo na dolgi rok, vidimo, da v Belgiji letna poprečna inflacija znaša 2 odstotka v zadnjih 15 letih, medtem ko je na področju malo prodaje bila inflacija omejena na v poprečju 1,55 odstotkov. Podpiramo transparentnost cen, vendar pa menimo, da prevelika transparentnost cen vodi k večji birokraciji in zavira konkurenco. Lahko bi to celo pomenilo nekonkurenčno vedenje oziroma kršitev konkurenčnih pravil. Kar pa zadeva obvezno poročanje, ki ga predlaga gospod Bove in sicer glavnih 20 proizvajalcev, prodajalcev in tako dalje, menimo, da je to ne samo neizvedljivo, pač pa tudi nerealno. Vendar pa, gospoda Boveja, v celoti podpiramo, ko pravi, da je treba špekulacije na področju živil omejiti. To ni v interesu trgovine in škodi vsem tistim, ki špekulirajo. Kaj lahko naredi trgovina, da bi pomagala kmetom? Kot je bilo rečeno, Le v redkih primerjih prodajalci nadrobno kupujejo eh, direktno od kmetov, ampak so člen v zapleteni verigi. Prodajalci nadrobno imajo zato omejene možnosti, kako pomagati kmetom. Kljub temu, dva primera pobud, ki so jih dali prodajalci nadrobno, da bi povečali prihodke kmetov. Konec lanskega leta so se belgijski prodajalci nadrobno odločili, da povečajo ceno mleka za 14 odstotkov za potrošnika. Samo 15 odstotkov mleka pa se prodaja skozi malo prodajo, ostalo gre skozi industrijo. Industrija pa ni želela povečati cene, ki se plačuje kmetom, zato so se odločili za pozitiven učenek v višini dveh centov, ki jih je dobil vsak kmet za liter. Tudi v Veliki Britaniji so se prodajalci nadrobno odločili za višja plačila. V povprečju vidimo, da prodajalci nadrobno plačajo 15 odstotkov več kot pa mm, mlečno predelovalna industrija. Potem je tukaj še spodbujanje eh, lokalne hrane, zdravega življenskega sloga, uravnotežene prehrane, uživanje mleka, mesa, rib in zelenjave. Kako lahko izboljšamo kmetijstvo? Menimo, da kmetijstvo v mnogih evropskih državah še vedno zaznamuje razdrobljenost in neučinkovitost. Ustanavljanje organizacij proizvajalcev bi lahko pomagalo pri pogajalskem položaju v odnosu do predelovalcev. In sprašujemo se, ali uredba 1235 iz leta 2007 ne bi mogla biti razširjena še na recimo mlečne izdelke, poleg um, svilenih izdelkov, izdelkov iz um, oljčnega olja in tako dalje. Če si pogledamo v preteklost, vidimo, da so recimo ekološki pridelki predstavljali zgodbo o uspehu, saj se njihov delež še bolj širi. Potrošniki so pripravljeni plačati več. Diverzifikacija s podbujanjem lokalnih posebnosti, potem razvoj novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, vse to bi lahko okrepilo položaj kmetov na trgu. Potem vertikalna integracija, to ste že omenili ne vemo, zakaj ne bi kmetom pomagali, da prodajo neposredno potrošnikom, pri čemer seveda potrebujemo enake standarde sledljivosti, označevanja in podobno. Vsi ukrepi, ki jih lahko sprememo na evropski ravni, so skratka dobrodošli. Ob zaključku, gospod predsedujoči, mislimo, da si kmetje zaslužijo pošteno in stabilno okolje. Tudi dostop je treba izboljšati. Zmanjšanje špekulacij, ki sta jih predlagala gospod Bovende Šutar, je treba spodbuditi. Vse probleme je treba obravnavati in v tej predstavitvi sem želel podariti, odkot izvirajo glavni problemi. Transparentnost potrebujemo zdolž celotne oskrbovalne verige, ampak kot je pisalo v sklepih predsedstva, moramo upoštevati tudi upravno breme, konkurenčno zakonodajo in tudi zaupnost. Prav tako izvajanje moči, ki jo imajo kupci, ne sme voditi k zlorabi te moči. Nezakonite prakse oziroma prakse, ki so v nasprotju z načeli notranjega trga, morajo biti obravnavane in ustrezno sankcionirane. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Derjoju iz Združenja Eurocommerce. S tem smo torej zaključili prvi del prispevkov. E, tako da začnemo z razpravo. Izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich freue mich auch, dass heute diese Veranstaltung stattfindet. Hvala lepa, predsedujoči, veseli me, da danes poteka ta dogodek, na katerem govorimo o zelo pomembni tematiki. In rad bi se izredno zahvalil gospodu Boveju, ki je spisal poročilo, s katerim se lahko v veliki meri strinjam. Nekaj redakcijskih eh, sprememb bomo še predlagali, verjetno tudi kakšno manjšo vsebinsko. Pripombo moram pa izredno eh, odpraviti odkrito povedati, da tudi sam ne bi mogel bolje spisati tega poročila, tako da res hvala lepa za to. Nekaj pripomp na to, o čemer je bilo tukaj govora. Eh, bi pa najprej rad omenil še eno zadeva, kolega Bove. S tem poročilom moramo vsekakor zahtevati to, da se zagotovi plačilni rok 30 dni za uh, prehrambene izdelke, kajti na ta način bomo bistveno izboljšali razmere, v katerih eh, živijo in poslujejo predelovalci. Eh, sam kot eh, kmet lahko vse, kar zagovarjam vaše stališče, ampak sam predvsem izhajam iz nemške situacije, ne poznam razmere v vsaki državi posebej, ampak kdo odloča? Odločajo kupci, s svojimi nakupovalnimi navadami. Moja tašča ima sicer malo, je imela malo vaško trgovinico, ki pa jo morala potem zapreti, ker so kupci odšli v eh, velike trgovske centre in k eh, diskontnim prodajalcem, ki imajo danes že 45-stotni delež na trgu. Ampak eh, ne morem teh diskontnih trgovcev nečedar kriviti. Kupci so tisti, ki so se odločili za to in moramo razmisliti, zakaj je temu tako. In še eno stvar moram tukaj jasno povedati. V drugih državah so morda stvari drugačne, ampak v Nemčiji imajo veliki trgovci vsekakor zasluge za to, da so eh, prihranke pri cenah prenesli tudi na potrošnike. 20 odstotkov so padle cene za potrošnike tudi do 35 odstotkov. Torej, nižje cene, ki so se plačale pridelovalcem, so pri nas v veliki meri šle naprej tudi potrošnikom. Torej, tudi potrošniki so plačevali nižjo ceno za hrano. In eh, potrošniki v Nemčiji zadnjih 40 let iz leta v leto plačujejo manj za hrano. Danes je le še 12 odstotkov skupnega prihodka. Eh, gospodinstva porabljenega za hrano. Leta 1960 je bilo to še več kot 40 odstotkov. Eh, tudi sam nimam nobenega mm, jasnega recepta, kako se temu lahko izognemo, ampak ena stvar je jasna. Tudi na področju eh, trgovine z hrano imamo ponudbo in povpraševanje. Sam sem eh, predsednik zadruge, ki v, veliki, ki v stotih odstotkih eh, ostaja v lasti kmetov. Nič sedaj dva odstotka imamo zgolj e, eh, dobička, vse ostalo prenesemo na kmete. Ampak pri trgovcih ne moremo zagotoviti višjih cen, če drugi ponujajo cenejše izdelke. In tudi sam ne morem nečesar e, eh, očitati trgovcem. Tudi trgovec se obnaša kot vsak drug, eh, ki posluje. Če kmet. E, potrebuje 300 litrov nafte, bo pridobil 10 mm, ponudb in kupil pri tistemu, ki mu ponudi po najnižji ceni. Če neka velika trgovska veriga potrebuje 1000 ementalerja, bodo kupili od tiste mlekarne, ki mu po enakih kvaliteti ponudi najnižjo celo. To so popolnoma normalne tržne eh, zakonitosti. To, kar pa mene moti in eh, tukaj se potem nekateri koncerni izpostavijo, je, ko se zahtevajo velike, velike prihranke pri embalaži. Prej smo imeli ene vrste zamašek pri mleku, zdaj drugačne vrste zamašek eh, pri mleku, ki nas je stal investicija 700 tisoč evrov, naprimer. Torej, takšne stvari, so problematične, kaj ti pravijo, čez dva meseca morate ponujati mleko v takšni in takšni embalaži, če ne bomo več kupovali od vas. In tukaj e, so morda tiste prakse, ki so najbolj problematične. Kar pa zadeva določene cen v kmetijstvu na splošno, lahko povem, da imamo v Evropi seveda zelo, zelo raznolike razmere. Če si pogledamo ceno mleka, ki je tako razopita, ne vem, katera cena mleka je prava. Ob meni je kolega Dorfman, sami moram reči, da iz Bavarske veliko mlečne proizvodnje izvažamo v Italijo. Na južnem Tirolskej, Tirolskem je cena mleka 50, 50 centov. In iz Nemčije prodajamo za 32 centov po litru mleko. Južno Tirolska, Tirolsko prebivalstvo kupuje izključno južno Tirolske izdelke in zato so pripravljeni plačevati več, ker jim je njihovo kmeti, njihov kmetijstvo pomembno. V Nemčiji, v Avstriji, kjer pa je cena mleka nizka, tukaj ne moremo ničesar spremeniti, tudi ne želimo ničesar spremeniti. Eh, gremo mimo z Južne Tirolske naprej v Italijo in tam prodajamo svoje mlečne izdelke. Če potem pogledamo severno Nemčijo in eh, severnomorsko obalo, tam seveda proizvajajo eh, po drugačnih cenah in z drugačnimi stroški kot pa kmetje v območjih z oteženimi predelovalnimi pogoji. Tako da lahko samo povem na kratko, da sem jaz mnenja, da bo trg določene stvari v bližnji prihodnosti spremenil. Sam ugotavljam v svojem okolju, da se v nekaterih eh, odstotkih, 20 odstotkov in ponekod celo tretjina kmetijskih površin ne uporablja več za proizvodno eh, hrane. Veliko se uporablja eh, tal za proizvodnjo energetskih eh, polščin in če bo temu tako, potem bodo šli eh, številni kmetje v proizvodnjo energetskih polščin. In če bo zopet sodček nafte stal 100 dolarjev ali več, potem ne potrebujem več nobene subvencije od države, ampak bom mnogo več zaslužil na hektar zemlje z proizvodnjo energentov, eh, kot pa eh, kako drugače. In če bo temu tako, potem bo kaj hitro prišlo do pomankanja prehrane in to bo. Eh, potem privložnost za tista območja, ki eh, neposredno proizvajajo eh, hrano. In zato kar zaupam trgu, da se bodo določene stvari tukaj razčistile. Mene skrbi predvsem trenutna situacija, v kateri veliki, veliko število kmetov eh, zdaj živi v težkem pomankanju, kajti za 9 evrov na tono tudi ne vem, kako velikansko kmetijsko gospodarstvo ne more proizvajati eh, žita na dolgi rok. Mm, toliko za enkrat z moje strani, še enkrat čestitke kolega Bove za vaše poročilo. Najlepša hvala, gospod Kapule Santos. Eh, hvala lepa. Tudi jaz eh, se zahvaljujem kolegom in poročevalcem za njihove predstavitve. Mislim pa, da se moramo sredotočiti na ključno temo. Prisluhnil sem. Um, predstavniku Eurocommerce, eh, torej generalnemu sekretarju te organizacije, ki je eh, malo prodajalce predstavil kot žrtve tega procesa, tega postopka. Mi pa se moramo sreotočiti na ključni problem in sicer dejstvo, da naš eh, socialni model je šel uh, po poti, kjer prihaja do velikih, velikih razhajanj, do velikih razlik. Imamo proizvajalce, ki so zelo razdrobljeni in potem pa uh, vele blagovnice, torej veliko, uh, veliko, velike distributerje. Imamo Evropsko unijo, ki daje prednost. Um, prosti trgovini in kako v tem okviru naj delujemo v korist šipkega člena naše verige, kajti prepričani smo, da trg sam po sebi ne bo uspel rešiti problema, ga bo samo poslabšal. Mi pa ne želimo absolutno spremeniti tega zlatega pravila delovanja naše družbe. Jaz sem prepričan, da. Brez eh, učinkovitega ukrepanja na trgu problema ne bomo rešili v korist eh, kmetovalcev. Kaj moramo torej postoriti tudi v tej razpravi? Moramo skušati ugotoviti, kako lahko posežemo na trg, ne da bi eh, spodkopali proste konkurence, svobodne konkurence. Mislim, sicer. Eh, Mislim, da v svojem poročilu kolega Bove ni postregal z odločujočimi rešitvami in v raznih prispevkih se nakazujejo tako precej optimistične rešitve. E, nekateri so omenjali predvsem kratke dobavne verige in odpiranje kmetijstva za lokalne trge, ampak vemo, da mehanizirana in napredna proizvodnja, intenzivna proizvodnja je odgovorna za biti bistvene delež naše proizvodnje, naše pridelave, drugače ne bi uspeli sploh preživeti brez tega. Zato a, zaključujem takole. Temu problemu ne moramo najti sektorskih rešitev. Trg hkrati ne bo rešil tega problema. Pro, rešitev je politična in torej je na a, strani politikov to, da ustrezno prispevajo k te, reševanju tega problema. Jaz nimam čarobne palice, ampak sem globoko prepričan, da brez ustreznega tržnega postopanja, brez tržnih pravil, eh, ki jih lahko sprejmejo samo evropske institucije, torej brez eh, globokega poseganja na trg, ne bomo prišli do nikakršne rešitve, kajti imamo razmere proizvajalcev na eni strani in na drugi strani razmere tistih, ki kupujejo njihove pridelke in torej potrošnike imamo na drugi strani in eh, tukaj gre za nek boj, ki je absolutno neenaka prihaja do koncentracije ponudbe, ne smemo torej spodbujati ponudbe, mislim, da na tak način ne bomo reševali problema, moramo najti politično rešitev z posreznimi posegi na trg, ne e, da bi na tak način tudi postavili v nevarnost prostega pretoka in gospodarskega sistema, na katerem temelji Evropska unija. Hvala lepa. Hvala lepa prosil bi kolege, ki želijo spregovoriti, da, oziroma jih opozoriti, da lahko vprašanje zastavijo tudi posameznim strokovnjakom. Samo nekaj pripomb v zvezi s prispevki, ki so bili podani danes. Zanima me, ejo, eh, zanimajo me pogledi gospoda Klarka v zvezi z vprašanjem ombudsmena ali varuha, predvsem, kar zadeva eh, mnenje, po katerem eh, bi eh, morali to vzpostaviti na evropski ravni, kajti eh, večina maloprodajalcev imajo interese tudi onstran meja Evropske unije ali znot med različnimi državami Evropske unije. Se pravi, da seveda naprimer v Združenem kraljestvu in na Irskem bi morda lahko razmišljali o tem, da bi tako figuro, eh, tak lik vnesli na evropski ravni. Eh, sicer potrebujemo tudi ustrezen kodeks ravnanja, zato da zagotovimo, da bo ombudsman imel ustrezna pooblastila za to, da postopa, ko prihaja do kršitev v verigi. Zanimalo bi me tudi slišati poglede v zvezi z a, preglednostjo, ko gre za to, da poimensko nakažemo na eh, določene kršitelje oziroma tiste, ki eh, vplivajo močno s svojim, eh, svojim prevladujočim položajem, tiste, ki vplivajo torej na končno ceno izdelka, se pravi, ali naj imenujemo posameznike, ki imajo više marže ali pa ne, ki torej povzročajo naraščanje cen. Torej, To je samo nekaj, sem se želel dotakniti samo nekaterih točk, ki so jih omenjali naši strokovnjaki, če bi lahko pokomentirali v zvezi s tem. Hvala lepa. Mislim, da ima gospod Hausling. Hvala lepa. Hvala gospodu Boveju za to poročilo, ki izpostavlja številna pomena vprašanja, še posebej dejstvo, da kmetijstvo ni problem le v Evropi, ampak na svetovni ravni. Prav tako hvala za to, da je izpostavil, da mednarodna poročila tudi za Evropo predstavljajo zelo pomemben eh, vir morebitnih sprememb. Dejstvo je, da ne verjamem ravno, da trgovci niso tukaj ravno neproblematični, ker ti imamo zelo, zelo različne rešitve tukaj. Ampak kot je dejal gospod Ve, potrebujemo transparentnost na trgu in te transparentnosti ni. Ne vemo, kaj je politično uh, nujno in mislim, da moramo transparentno za to zagotoviti. Prav tako se mi zdi pomembno, da največji trgovci izkažejo svojo prakso, kajti ne moremo govoriti o svobodni konkurenci, če le nekaj, če le peščica velikanskih koncernov obvladuje celotno prehransko verigo na svetu. Če to temo jemljemo resno in mislim, da jo moramo jemati zelo resno, je treba veriti, da je govora o neposrednji pomoči kmetom. Bistveno je, kaj lahko kmetje. zaslužijo na trgu. Mm, to je, mislim, da je zelo pomembno, bolj pomembno kot to, ali dobijo 5350 ali ne koliko evrov pomoči na hektar. Zanima me torej, ali je dovolj, da imamo neke vrste eh, prostovoljno regulacijo preko ombudsmanov, preko kodeksa ravnanja. Ali se vam zdi, da je to resnično dovolj, ali morda ne bi morali iti korak eh, dlje, sprejeti zakonsko ureditev, ki bo resnično posegla na trg. In še eno vprašanje. Predstavnik eh, trgovcev je dejal, da je pozitiven učinek eh, trgovcev ta, da so dali velik podarek tudi pravični trgovini. Ampak bistvo je, da izhajamo iz eh, samega začetka te prehranske verige, ne pa iz konca. In pomembno je, da bi takšne prakse morda vendarle uzakonili, namesto da čakamo, da se to samo po sebi zgodi. Mislim, da smo na točki, ker moramo tudi na zakonodajni ravni nekaj storiti, da bodo to vrstne zadeve postale bolj aktualne. Še ena zadeva, ki je pomembna pri javnih razpisih. Če ima država tukaj tako velik vpliv, potem mislim, da mora igrati tudi zelo zgledno vlogo, a mislim, da temu ni tako. Mislim, da z razpisi, ki jih države izvajo, lahko storimo veliko na trgih in eh, če se ne bi osredotočili zgolj na najcenejšega ponudnika, bi lahko že veliko naredili. Torej, zdaj smo v fazi, ko razpravljamo o teh zadevah, ampak na koncu te razprave moramo privesti do nekih eh, konkretnih rezultatov, ki bodo pomagali kmetom in to tudi prečakujemo te razprave in konec te razprave ne more biti eh, zgolj to, da imamo nekaj eh, pomembnih eh, zaključkov, temveč je potrebno marsikaj storiti tudi, ko gre za spremembo razmerja moči. Hvala. Hvala lepa. Zdaj Pa ima besedo gospod Aldes. Prijatelj predsednik, jih štiri dizer, ki tam šta. Hvala predsednik. Soočamo se, se z. Um, tematiko, ki je v tem trenutku bistvenega pomena. Skušamo usmerjati kmetijsko politiko na trgih in moramo ugotoviti, kolikšna je vloga trgov za kmetijske izdelke in ta vloga je vedno bolj odločujoča. Moramo opa opažati in spremljati, kako se obnašajo trgi. Trg, eh, trgi danes, na trgih se danes cene določujo na podlagi proizvodne cene, se pravi eh, na podlagi cene, ki jo plačamo proizvajalcu. In torej ta proizvajalec prejme ta denar in potem ta denar prerasporedi In pri vsem tem pa je seveda tudi udeležba distributerja ključnega pomena z ozirom na donos eh, proizvajalca. Ampak tukaj je odnos med predelovalcem in tudi distributerjem, se pravi, da imamo ničkoliko elementov, ki jih je treba obravnavati in ocena vseh elementov mora potekati za čim večjo transparentnostjo. Moramo ugotoviti, katere so prakse, ki eh, delujejo pri vsem tem, katere so konkurenčne prakse in v kolikšni meri to tudi morda krši konkurenčnost konkurenčno pravo, eh, ki ga eh, danes uveljavljamo. Kajti mnogi problemi, tako kot je že bilo povedano, mnogi problemi imajo svojo rešitev v obstoječih eh, normativih. Večkrat tega nismo uspešni storiti, ker ne obstajajo ustrezna telesa. Nismo sposobni nadzorovati distribucije, ki ima mnoge tehnične sposobnosti. Obstajajo tudi določeni nacionalni instrumenti, ki pa danes ne morejo dati ustreznega odgovora pri takih praksah. Potrebno bi bilo torej ustvariti neko telo na evropski ravni, kajti gre za prakse, ki jih je treba disciplinirati na evropski ravni, kajti gre za uh, enotni evropski notranji trg. Ne smemo torej imeti. Uh, poseganja ali kodeksov stresnega ravnanja na nacionalni ravni. Ne, to mora obstajati na evropski ravni. Naprimer, tukaj moramo spremljati določene enotne prakse za, dolo, za e, določene izdelke. Moramo določiti, katera je ustrezna cena za proizvajalca. Moramo imeti. Eh, pridelke, proizvode, ki recimo se uporabljajo tudi v oglaševalske namene, kot je naprimer tudi mleko in potem hkrati pa ugotavljamo, da se, da se za tak pridelek plačuje izredno nizka cena proizvajalci. Kako je to sploh eh, dovoljeno, kako lahko obstaja distributer, ki ima svoje trgovinske blagovne znamke? In eh, le on uh, določa, katero je pozicioniranje posameznih znamk, kar zadeva naprimer ceno, em, embalažo, postavitev na policah. Eh, s svojimi lasnimi cenami, s svojimi blagovnimi znamkami in kar potem ima vpliv za vse ostale člene v verigi, predvsem tudi za proizvajalce, moramo najti ustrezno ureditev. Hvala. Mulțumesc, doamna McGuinness, vă rog. Hvala lepa, gospa McGuinness. So I... Hvala lepa, zavedam se eh, časa in zato želim podati samo dve pripombi, kajti eh, sodelujem tudi v interskupini, v medskupini v zvezi s, to, s tem vprašanjem. Kaj mislite o zamislih, ki prihajajo strani proizvajalcev in s tistimi, ki se ukvarjajo z velikimi trgovinami in sicer ko govorimo o tržnem deležu posameznih maloprodajnih skupin, naprimer 20 odstotkov, 20 odstotni tržni, tržni delež. Torej, da na, naj razložim, proizvajalci trdijo, da če imamo velike koncentracije za malo akteri, potem bodo imeli, bomo lahko dosegli večje število ljudi in svojimi izdelki in torej to bo boljše za potrošnike in obratno. Drugič, ne vem, nekateri so govorili o teh um, trgovinskih blagovnih znamkah uh, in o dodani vrednosti proizvajalcev. In to včasih gre v korist tudi maloprodajalcev. In nekateri so omenjali tudi prepoved takih trgovinskih znamk, ki so neke vrste posnetek uh, originala, uh, originalnega izdelka. Torej, kaj mislite o vsem tem? Hvala lepa. Nul Danielis. Hvala lepa, gospod Danelis. Όλοι συμφωνούμε ότι ο παραγωγός εκτίθεται στην αγορά και καλείται να κερδίσει. Hvala lepa. Naj povem, da je proizvajalec izpostavljen trgu. Večina njegovega zaslužka, dohodka prihaja iz trga. To, da kateri so potem drugi pogoji, kateri so pogoji na trgu. Eh, ki določujejo ta dohodek za proizvajalca. Beležimo tudi zelo visoko nestabilnost, nesanovitnost za eh, proizvajalca, tudi zaradi podnebnih sprememb. Drugič, naprimer na trgu kovine in drugih izdelkov, ki se sicer uporabljajo tudi v kmetijstvu, so cene poskočile in eh, podjetja so, torej, oziroma kmetije so izpostavljena konkurenci. Konec konec je potrošnik eh, neke vrste tudi žrstvene poštenih praks. Eh, izpostavili so predgovorniki, da prihaja do pomankanja preglednosti proizvajalec eh, mora spoštovati tržne zahteve, ampak eh, to je možno samo, če bo tudi trg pošten. Eh, to bo prispevalo k zdravi konkurenci, kajti drugače bomo kmetovalca postavili v položaj, kjer ga popolnoma nepošteno obravnavamo. Potrošnik ima ustrezno listino, ki ga ščiti. Problem pri tem je sicer takojšen, nemuden in postopki, ki jih ponuja komisija, so zelo zamudni, ne posebno učinkoviti. Moramo zagotoviti, da spodbujamo vzpostavitev organizacij proizvajalcev. V preteklosti smo bili neuspešni pri uh, vzpostavljanje učinkovitih tovrstnih organizacij v teoriji. Uh, jih uh, mnogi ponujajo kot rešitev na mnoge probleme uh, sredozemskih kmetov, ampak to terja veliko časa. Veliko časa porabimo, preden lahko bolje razumemo celotno proizvodno verigo. Medtem pa proizvajalci so še vedno izpostavljeni uh, celi vrsti pogojev, ki so nekonkurenčni. Uh, Moramo torej delovati učinkovito, moramo zagotoviti, da se spremejo ukrepi, ki naj pravočasno uh, dosežejo rezultate. Takojšnje ukrepe potrebujemo zdaj, ki naj rešujejo takoj uh, obstoječe probleme. In drugič moramo pripisati. Moramo uh, pripisati večji pomen um, organizacijam proizvajalcev in razumeti, zakaj v preteklosti so bile neuspešne, potrebno torej nemudne ukrepe za reševanje tudi tega problema. Hvala lepa, gospod Tarabela. Hvala, predsednik. Ta tematika je seveda zelo problematična, rad bi se dotaknil dveh vidikov, evropskega in svetovnega. Sicer, če je profit v ekonomiki dober, je slabo seveda to, da vse čas zasledujemo zgolj maksimalni eh, dobiček in na in pritisk eh, trgovcev je tukaj velik, o tem je malo govora. Skupina na visoki ravni skuša, naprimer, najti boljšo regulacijo, predvsem za eh, trg mleka, naprimer, in zdi se mi, da so proizvajalci premalo zastopani, čeprav bi morali biti najbolj zastopani. In strinjam se z gospodom Clarkom, namreč na evropski ravni morajo naše ukrepi privesti do rezultata, kjer bo trg bolje reguliran. Kajti danes so razmere take, da so cene zelo, zelo nestabilne in to seveda povzroča velike težave proizvajalcem. Kmetje ne živijo več od svojega dela na kmetiji. 70 odstotkov prihodkov naših kmetov v moji regiji živi od evropske pomoči. E, tako da mislim, da če želimo zagotoviti zaupanje v prehransko vrigo, potem e, bo pomenilo, da se vzpostavi pravično razmerje med posameznimi akterji. Kmetijstvo je seveda oblika proizvodnje, ki se razlikuje od leta do leta, v dobrih letih se seveda veselimo. Dan danes pa dobra letina pomeni ta, da to ni dobrega za kmeta, kajti to smo pomenili nižjo ceno. Tako da z mehanizmom skladiščenja in uh, prodaje zalog mislim, da bi lahko zagotovili manjšo nestabilnost eh, cen. Torej, tukaj se strinjam z gospodom Klarkom, kar zadeva to, da bi morali javni organi tukaj poseči vmes. Uh, kar zadeva prispevek gospoda Dešutra, ki upravlja izjemno delo v okviru OZN, mehanizem špekulacij z hrano in z surovinami za pridelavo prehrane, za proizvodno prehrane, eh, seveda predstavlja velik, velik problem. Najprej se treba vprašati, ali STO morda ubira napačno strategijo za dosego cilja zaradi katerega je bil, uh, bila ta organizacija ustanovljena. Zdaj imamo milijardo ljudi, ki so podhranjeni, 750 milijonov leteh je kmetov, kar je res eh, čudno in zanima me, ali morda v okviru STO, v okviru vseh razvojnih mehanizmov, in s tem tudi zaključujem, morda potrebujemo drugačno stališče, kar zadeva razmerje med kmetijstvom razvojem in eh, trgovino, da bi prišlo do zamisli, da se najmanj razvite države najprej razvije, da se jim zagotovi eh, prehransko samozadostnost, predn začnemo razmišljati o tem, kako bi predvsem eh, hrano premikali z enega konca sveta na drugega, kajti na ta način samo ogrožamo to vrstno tekmovanje kmetijstvo, ne vem, ali se gospod Dešuter s tem strinja ali ne. Najlepša hvala. Še šest kolegov je prosilo za besedo, ampak eh, zdaj bomo zaključili s tem krogom razprave in potem v drugem krogu boste lahko zastavili svoje vprašanja. Zdaj pa dajem besedo gospodu Naru v imenu ekonomsko in socialnega odbora. Sí, buenas tardes y gracias a esta Comisión de Agricultura por permitir al Comité Económico y Social Europeo Hvala lepa. Zahvaljujem se odboru za kmetijstvo, ki uh, je omogočil uh, od, ekonomsko-socialnemu odboru, da prispeva k tej razpravi in sicer, da spregovorimo o tem, kako lahko ponovno uravnotežimo sile na tem področju. Ime mi je Naro in pripravlja mnenje v zvezi z nekim sporočilom Evropske komisije in sicer glede izboljšanja delovanja prehramne verige. Mnenje v tem trenutku pripravljamo v našem ekonomsko-socialnem odboru in prav zato organiziramo veliko mednarodno konferenco v Valenci 4. junija tega leta. Upamo, da bomo imeli tudi podporo parlamenta. V eh, zvezi z našim mnenjem naj izpostavim nekatere smernice ampak eh, hkrati eh, naj povem, da želimo imeti neko skupno eh, evropsko strukturo, želimo imeti jasna pravila igre, pregledna pravila igre po celotni Evropski uniji. Evropska unija, Evropska komisija morata sodelovati za ustrezno uskladitev zakonodaje in smo naklonjeni temu, da se spremejo zakonodajni sklepi, odločitve in torej zakaj ne tudi obvezujoče določbe velika večina ljudi, ki so tu prisotni v dvorani, eh, soglašajo z vsemi morebitnimi analizami Evropske komisije v vseh njenih dokumentih. Imamo nič koliko sporočil o eh, prehramnih cenah, o prehramni verigi, imamo eh, skupino na visoki ravno. Vsi soglašamo torej z opisom razmer, ki ga je pripravila Evropska komisija. Soglašamo s tem, kako je Evropska komisija opredelila probleme in v zvezi z opredeljenimi šibkostmi v tem sektorju. Seveda se želimo osredotočiti na delovanje celotne živilske verige, ampak želel bi predvsem se osredotočiti na najšipkejše člene, na, po eni strani proizvajalce in na drugi strani eh, Eh, oziroma na eni strani potrošnike in na drugi pa uh, kmetovalce. Po našem mnenju moramo prejeti v akcijo. Ne, pot, ni, ni, ni dovolj, ne zadostuje imeti samo analiz in študij. Moramo imeti konkretne ukrepe, ki naj nam omogočijo, da ponavno uravnotežimo uh, položaj. Kaj ti ta a, razprava presega zgolj nekatere vidike, ki so vezani za živalsk, živalsk, živilsko pardon, eh, verigo. Tukaj gre za veliko širšo razpravo o prihodnosti eh, kmetijstva, o tem, kako sploh proizvajamo naše pridelke. Imamo zelo pomembne člene v tej verigi in sicer kako naj vzpostavimo trajnostne odnose v tej živilski verigi. Moramo imeti ustrezne pogodbe, ki naj imajo obvezujoče klauzule. Moramo odpraviti eh, zlorabe in nelojalne prakse. Moramo imeti ustrezne kodbe kodekse ravnanja tudi na nacionalni ravni in eh, tudi z nekim eh, ustreznim odborom, telesom, ombudsmenom na evropski ravni. Tudi konkurenčno pravo je treba nekoliko spremeniti na nacionalni pravi, eh, ravni. Je treba uskladiti zakonodaje, ker naj povem, preglednost ne pomeni to, da vsakih šest mesecev ustvarimo observatori cen. Ne, preglednost pomeni, da imamo instrumente za to, da se naglo odzivamo in učinkovito učinkovita, fleksibilna, torej takrat, ko eh, observatori cen ugotovi, da prihaja do izkrivljanja eh, tržnih pogojev. Potem bistven, eh, bistvena stvar, kako izboljšamo konkurenčnost. Seveda, tudi eh, med eh, profesionalne eh, organizacije, ampak ne samo organizacije proizvajalcev, morajo dobro delovati, morajo biti dobičkanosne, morajo koristiti kmetom, tako kot je povedal grški poslanec. Ampak kako naj spremenimo njihovo delovanje, zato da bodo te organizacije čim bolj učinkovite, naj spregovorim tudi o uh, deregulaciji trgov in OSKP. Uh, eh, poslanec uh, ko, uh, Kopulis Santos eh, je omenjal te probleme. Jaz sem optimist, eh, sicer tukaj govorimo o ukrepih, ki tirijo veliko, veliko proračunskih sredstev, ampak pri tem je treba tudi izraziti neko jasno politično voljo za to, da ponovno ravnotežimo eh, odnose v tej živilski verigi. Hvala lepa. S tem smo izčrpali ta prvi del razprave. In zdaj je eh, trenutek, da ponovno predamo besedo strokovnjakom za upam hitri odgovor na postavljena vprašanja. Opozarjam vas, da zamujamo in torej zdaj pa takoj predam besedo gospodu Dešuterju. Izvolite. Merci, monsieur le président. Peut-être euh, souhaiterais-je réagir sur trois remarques qui ont été faites. Predsednik, eh, morda bi moral odgovoriti eh, na nekaj pripomb, eh, ki so bile podane. Prva pripomba ali vprašanje, ki ga je postavila gospa Mekines v zvezi z označevanjem v zvezi s standardi, ki se jih poslušujejo podjetja, agroživijska podjetja. To je zelo težko opredeliti, kajti kje se začenja taka oznaka in kje se zaključi eh, recimo eh, zaskrbljenost eh, oziroma skrb nekega podjetja, da uveljavlja določeno podobo, določen imič na podlagi svoje blagovne znamke. To je zelo težko razlikovati od prave oznake, ki zagotavlja določene garancije, recimo na primer način, kako se izdelek proizvaja, recimo katera je cena, ki jo plačujemo proizvajalcu in tako dalje. V zvezi s to temo naj povem, da direktiva iz leta 2005 o nelojalnih trgovinskih praksah, ki predstavlja revizijo direktive iz leta 84 o, o, o nelojalni oziroma o lažni, lažnem oglaševanju, primerjalnem oglaševanju, je lahko prvo orodje za boj proti označ, označbam, oznakam, ki a, eh, ne odgovarjajo a, eh, pravim a, eh, podatkom, torej ko gre za lažno, naprimer, oglaševanje. Podjetje torej mora biti spozo, sposobno dokazati, da spoštuje določen kodeks ravnanja. Drugaj, drugače bi lahko tako podje, podjetje sankcionirali. A, in uh, tudi, ko se uporabljajo recimo lažne uh, oznake, bi lahko predvideli morebitne sankcije. Obstajajo uh, nacionalne oblasti in telesa, ki morajo skrbeti za to in to bi morali počenjati bolj učinkovito. Uh, tudi vlade imajo določena uloga napram potrošnikov. Danes a, potrošniki a, sploh ne znajo razlikovati med različnimi oznakami, pod oznako poštenega, poštene trgovine vključimo celo vrsto drugih, drugih vrst trgovanja in uh, ki vsekakor priznavajo dostojanstveno ceno proizvajalcu. In če bi se začeli lotiti tudi kampanje uh, obveščanja, uh, morda ne, ne vem, kako daleč bi prišli. Drugo, drugo vprašanje, na katero se želim odzvati, to je vprašanje gospoda Tarabele o uh, nihanju cen. Uh, Eh, torej gospod Arabela je povdaril, da je to hud problem za proizvajalca in ta problem eh, se stopnjuje. Ta, eh, to, nihanje, to nihanje ima številne vzroke, ki jih poznamo. Torej, eno je cikl v odzivanju, ki povzroča presežke in primankljaje to na sistematičen način potem eh, tudi eh, relativno eh, skromna prožnost povpraševanja glede na razvoj cen in novi pojavi, torej špekulacija, ampak tudi pojav, o katerem nismo veliko govorili, to je odvisnost od energije, kar zadeva živilsko proizvodno. Pri z oglikovodiki prihaja eh, do eh, združevanja eh, energetike z živilsko industrijo in to bo še povečevalo nihanje cen na področju kmetijstva, kajti cene, kmetijske cene bodo tesno povezane tudi z naftnimi cenami. Vse skupaj je zelo odvisno od, tudi od metana, od plina in tako dalje. Leta 1940 smo potrebovali zelo majhne količine kalorij iz fosilnih goriv, danes potrebujemo kar 10 kalorij iz posilnih goriv, za, torej prišlo je do uh, uh, povečanja za kar 20 krat za proizvodnjo enake enote hrane. In a, uh, uh, vse to je tesno torej povezano tudi s cenami energije, se pravi, da seveda moramo omejiti to nestabilnost, to lahko dosežemo. In sicer tako, da se poslužujemo. A, uh, z eh, sredstvi, kot je, eh, hra, eh, stoki, torej kot je hranjenje in sproščanje iz zalog. Eh, kot je tudi povedal gospod Tarabella. In eh, tretje vprašanje, čisto na kratko, govorili smo o vlogi SEO-ja, eh, tega se je dotaknil gospod Tarabella. Tukaj je treba spremeniti smer. Liberalizacija mednarodne trgovine privede do vedno večje koncentracije v rokah malega števila, torej akterjev. Morali pa bi iti v čisto nasprotno smer, morali bi spodbuditi predvsem manjše proizvajalce, ki, eh, veliko, ki ponujo veliko storitev za družbo in eh, za te storitve nimajo ustrežnega nadomestila. In mislim torej, da danes moramo predvsem spodbuditi eh, to, eh, da eh, države v razvoju skozi svoje javne politike spodbudijo to prožnost. Včasih um, sporazumi v, v okviru STO-ja tega ne dovolijo. Potrebno bi bilo torej omogočiti tem državam v razvoju, da se hranijo in sicer tako, da uh, okrepijo svoje kmetijske verige, tako da se zaščitijo pred dumpingom in tako, da okrepijo določene kulture kulture, eh, raje kot da dajo prednost izvozu, tako kot se je vedno dogajalo v preteklosti. Hvala lepa. Hvala, profesor Clark, dve minuti. Yes, ja, Hvala lepa. Mm, Žal sem morda si nisem zapisal vseh imen ampak mnogi so omenjali ombudsmena in kodeks ravnanja, kolikor razumem v tem trenutku na evropski ravni gospodarski forum razmišlja o tem, ali naj se unese tak kodeks ravnanja. Odločitev ni bila še sprijeta, se pravi, da to bo morda storjeno, morda pa tudi ne, ampak je stvar, ki je še v teku. Tako kot sem že prej povedal, vsekakor na nacionalni ravni v Združenem kraljestvu in na Irskem obstajajo načrti za to, da bi vnesli tak eh, lik ombudsmena. Nekateri so omenjali vprašanje v zvezi s tem, ali kodeks bi moral biti prostovolen ali ne. To je pomembno vprašanje. Uh, In sicer ali eh, morali, bi morali imeti pravne eh, pravila, ki naj podpirajo ta kodeks v Združenem kraljestvu in na Irskem, smo sklenili, da tega ne bomo storili, ampak smo sklenili, da bomo dali obmuseno pooblastilo, da sama eh, razsoja v eh, sporih. Se pravi, pristop je veliko bolj prožen. Tukaj ne gre za to, da stopimo pred sodišče. Ombudsman bo zbral podatke, dokaze z, z obeh strani in potem bo imel pooblastilo, da odloča o tem, kdo ima prav v tistem konkretnem primeru. In to ima tudi določene zasluge, sicer zelo prožen, zelo prožen pristop. Mnogi govorniki eh, so postavili tudi nekatera druga vprašanja in sicer predvsem v zvezi z izvajanjem konkurenčnega prava. Mislim, da v tem trenutku je problem naslednji. Veste, da imamo 82. člen, ki ki ne velja za to panogo, saj tako kot je trenutno oblikovan ta člen, člen 82, enostavno zato, ker vele blagovnice na evropski ravni niso nekako priznane. Recimo, ne govorimo o Microsoftu, ki ima 80 odstotkov določenega trga. Ne obstaja ničesar takega na področju e, živilske industrije. In se pravi, da ta zakonodaja se ne uveljavlja v tem trenutku, kar zadeva velike koncentracije na živilskem področju. Negovornik je tudi namigoval, da bi bilo potrebno omejiti razsežnosti teh vele blagovnic oziroma veriga veleblagovnic, kaj pa naj govori, kaj pa naj rečemo v zvezi z Microsoftom. V primeru Microsofta recimo imamo 10, v primeru veleblagovnic lahko imamo 10-20 odstotni delež evropskega trga, v primeru Microsofta pa, pa dosegamo že 60 odstotkov, se pravi, da tukaj imamo kar precejšen problem, kako naj uveljavljamo torej konkurenčno pravo na tem področju. Naj povem še nekaj. Nekateri so omenjali tudi trgovinske blagovne znamke, te zasebne blagovne znamke. Nekateri se sprašujejo, če je to pozitivno, negativno, kateri so vplivi. Se pravi, pogledi niso vsi enotni. Pozitivno je to, da seveda imamo bolj poceni izdelke na policah in tudi izdelke za zelo močno blagovno znamko. Zadnja stvar, ki se je želim dotakniti, je vprašanje nekega poslanca in ki je spraševal, ali a, eh, lahko boljše urejamo eh, področje kmetijstva, če lahko torej predvidimo izboljšanje uredb, ki veljajo za to področje. Evropska unija se pomika v smer mm, dereguliranja, morda torej a, eh, omejevanja, krčanja a, predpisov. In to priporočam in sicer zakaj? Dejansko, ker v kontekstu uh, reguliranja, naprimer, mlečnega trga, prednost, eh, recimo, da nekdo določa cene, je zelo enostaven postopek, se pravi, da imamo zelo močne argumente za to, da kontroliramo ceno. Seveda, stvari je treba načrtovati, zato da ne bomo naslednje leto pridelali preveč mleka, naprimer. Eh, se pravi, da moramo stvari ustrezno spremljali, ampak pri trgih, kjer prihaja do sprememb pri eh, dohodkih, do nihanja, recimo na trgih, kjer eh, povpraševanje in ponudba se spreminjate, potem je treba razmišljati tudi o stabilnosti dohodka in torej v takih kontekstih eh, enostavno določanje, naprejšnje določene cene ne bi bilo dovolj, potrebno je imeti ukrepe za stabilizacijo dohodkov v nekaterih sektorjih kmetijstva. Hvala. Vă mulțumesc și pentru înțelegere, dar timp... Hvala lepa, gospod profesor. Hvala tudi za to, da ste bili tako kratki. Gospod Durjo. No, nimamo ravno veliko časa, tako da bi se omejil na tri zadeve. Najprej tukaj je omenil gospod eh, Tarabela, torej nestabilnost, eh, nestanovitnost cen. Tukaj se oporoma lahko strinjam s tem, kar pa je gospod Desjuta. Ta uh, nestabilnost je slaba za vse, za kmete, potrošnike, za špekulante, za vse. Eh, naslednje vprašanje, ki bi ga omenil, je vprašanje ombudsmana. To je zelo zanimivo. Običajno so na področju gospodarstva ombudsmani namenjeni predvsem zaščiti potrošnikov. Ne vem, zakaj bi potrebovali ombudsmana za razmerje med proizvajalci in eh, odjemalci. Mislim, da potrebujemo morda ombudsmana za razmerje med kmeti in eh, velikimi akterji. Kaj ti gospod Bove tudi eh, ta odnos omenjal. Profesor eh, Lines v Združenem kraljestvu, ki je obravnaval vprašanje ponudbe, ni podprl zamisel o tvrdem ombudsmanu v Združenem kraljestvu in sam bi trdil, da je kodeks ravnanja ombudsman in podobne rešitev. Vse to je odvisno od zakonodaje. Sam bi podprl zamisel, ki so jo omenili nekateri poslanci, namreč, da je obstoječa zakonodaja zadostna, vendar pa je potrebno morda bolje izvajati, kot pa se izvaja danes. Naj tudi dodam, da kodeks ravnanja omogoča možnost, da stranke v postopku zahtevajo zavezujočo arbitražo in ombudsman je tukaj potem popolnoma nepotreben. Prav tako bi bil tukaj vpliv trgovcev večji, kot si morda lahko predstavljamo. Bi pa omenil eh, dve zadeve, ki jih omenja gospod Magines, kar se mi zdi zelo pomembno. Omenja moč trgovcev na trgu. Ne vam povem dve številki. Zelo velik trgovec v Franciji. 30 odstotkov svojega prometa eh, ustvari s prodajanjem 24 eh, proizvajalcev in predstavlja le nič celih 5 eh, odstotka skupnega prihodka teh proizvajalcev. V Španiji, na primer, imamo eh, največje tri proizvajalce osvežilnih pijač, ki imajo 90, proizvajalce piva, ki imajo 70 in proizvajalci pic imajo približno 70 odstotkov Eh, trga. Tako da mislim, da je 500 odstotkov eh, morda veliko, ampak moj mnenje je zelo 70 malo. Potem, kar zadeva zasebne znamke, trgovske znamke, mora bitno prepovede teh. To ni nekaj, kar se je zgodilo kar tako. Gre za odgovor na zahtevo oziroma popraševanje kupcev, gre za mm, inovativne, cenejše izdelke, ki jih dobavljajo lokalne male in srednje velike podjetja. In podjetja, kot so Marks in Spencer, naprimer, 99,9 odstotkov svojih eh, izdelkov prodaja pod lastno blagovno znamko in potrošnikom je to všeč. In če pogledamo cene mleka, ki se izplačujejo eh, na odkupni ravni kmetom, je cena, ki jo plačuje Marks in Spencer, druga najvišja, ki jo plačuje kdo kmetom. Tako da vsekakor je lastna blagovna znamka lahko uprit eh, vsem upletenim. Thank you. Hvala lepa. S tem torej zaključujemo ta prvi krok in prehajamo na eh, drugi krok predstavitev. Začenjamo z gospodom Francem Sinablom iz Avstrijskega inštituta za ekonomske raziskave, ki nam predstavlja svoje stališče glede možnosti za trajnostnejšo prehransko verigo v Evropi. Izvolite. Uh, uh, hvala predsedujoči, hvala lepa za povabilo. Tema so torej pošteni prihodki za kmete in tema, ki jo jaz obravnavam, je kako veliko oskrbe s hrano narediti bolj trajnostno za kmete, potrošnike in okolje. Če pogledamo vsako od teh eh, treh tematik, je jasno, da lahko za vsako porabimo najmanj 10 minut. Zato se bom v svoji predstavitvi osredotočil na poštene ali pravične prihodke, kajti mislim, da je to nekaj drugega kot eh, poštene ali pravične cene čeprav je tudi to pomembno vprašanje. Najprej bi podal nekakšno delovno definicijo trajnostnega razvoja in potem podal razmislek o trajnostnem razvoju na tem področju v nekaterih članicah. Na koncu pa bi se dotaknil nekaj političnih eh, rešitev, ki bi olajšali trajnostni razvoj v kmetijstvu in v verigi oskrbi s hrano za potrošnike okolje in kmete. Kmetijstvo proizvaja seveda blago. Mm, to je pomembno, prav tako pa proizvaja storitve. Storitve v kmetijstvu predstavljajo 10 do 15 odstotkov eh, prihodkov kmetov v nekaterih državah članicah, prav tako so tukaj multifunkcijski eh, outputi kmetijstva, ki sploh niso kvantificirani v kmetijskem računovodstvu. Kmetijstvo se spremenja. V preteklosti smo bili priča Eh, vse večji produktivnosti dela v kmetijstvu, dan danes pa smo priča nižji stopni rasti produktivnosti v številnih članicah EU in to je konec koncev globalni fenomen. Naj zdaj preidem na svojo delovno definicijo trajnostnega razvoja v kontekstu regionalnega oziroma razvoja podeželja. Uporabil sem to piramido, ki izhaja iz večjih eh, elementov, ki so po mojem mnenju bistvo družbe in njenih ciljev. Edno cilj, ki jih zasleduje družba, je zdravo okolje in mislim, da je jasno, da potrebujemo kakovostno zdravo okolje, če hočemo na ta način ustvariti osnovo za kmetijstvo in eh, če želimo preprečiti škodo okolju, potrebujemo ustrezne družbene institucije ki olajšujejo visoko produktivnost dela na podlagi kakovostnega delovnega okolja. Naj se za trenutek ustavim pri vprašanju produktivnosti dela. Produktivnost dela je predvsem v funkciji izobraževanja. Bolj ko so kmetje usposobljeni, višja je možnost, da bodo za svoje izdelke dobili tudi pošteno plačeno ceno. No, končni cilj je seveda kakovost življenja in eh, življenski standard. In to zagotavljajo ne najniže cene, ampak eh, je življenski standard to, kar je cilj. In vemo, da nizka cena bo običajno pomeni tudi na nižjo kakovostno raven. Poglejmo si zdaj heterogeno naravo kmetijstva v EU. Tukaj vidimo, da v številnih državah članicah kmetje pridelujejo v območjih, ki so bolj pogosto naseljena kot drugot. V Luksemburgu, na Nizozemskem, na primer, kmetje niso ravno ne vem kako osameli in je naslednji kmet najmanj, eh, vsaj 20 km blizu oziroma oddali največ 20 km. In to je seveda možnost za kmete, da izboljšajo svoje prihodke, ker so tudi blizu potrošnikom. Tukaj na tej presojnici vidite približno 500 pik. Vsaka od teh pik predstavlja regijo v EU. To so regije NUC 3. In eh, tukaj vidimo, po razpršenosti teh pik, da je največ pik v drugem kvadrantu, zgoraj desno. To so torej regije, kjer storitveni kmetijski sektor izkazujete visoko raven rasti v zadnjih desetih letih. Če si pogledamo prvi kvadrant, zgoraj levo, so to regije v Evropi, kjer je, so storitve še rasle, kmetijstvo pa je upadalo. Ko torej razmišljamo o poštenih prihodkih, o pravičnih prihodkih, vidimo, da vendar obstajajo regije, ki omogočajo kmetom rast, dobičkonosnost, ampak predvsem takrat, ko kmetijstvo kot celota tudi hitro raste, ko gospodarstvo kot celota, oprostite, hitro raste. Poglejmo si zdaj posledice tega. Nacionalna konkurenčnostna politika je tukaj ključnega pomena. Vemo, da so politike z področja konkurence med državami članicami dokaj raznolike. Ključni cilj je ta, da imajo od tega korist potrošniki. In cene morajo seveda biti nizke, vendar ne preniske, da to ne vpliva na kakovost in na inovativnost. Sam prihajam iz Srednje Evrope in mislim, da se lahko veliko naučimo iz politike konkurence v Združenem kraljestvu in na Irskem. Oziroma pa se lahko tudi v smeri ZDA, ker vidimo, da je politika konkurence eh, predvsem potrošniško usmerjena in potrošniki imajo možnost sprožiti postopke pred sodišči in na ta način silijo proizvajalce in trgovce, v to, da se vzdržijo takšne nelojalne konkurence. Tako da mislim, da lahko mi še okrepimo vlogo potrošnikov, eh, saj je v našem okviru, v okviru EU, to predvsem dirigirano strani državnih uprav. Prav tako moramo zagotoviti enake pogoje za vse proizvajalce. No, mednarodna trgovina je pomembna, kajti kmetje potrebujejo dostop do globalnih resursov in predvsem potrebujejo proizvajalci z visokimi stroški dostop do eh, potrošnikov z visokim razpoložljivim prihodkom, torej spodbujanje mednarodne trgovine, vsekakor predstavlja enega od orodij, s katerimi lahko okrepimo položaj kmetov in omogočimo, da imajo korist od višjih prihodkov. Eh, inovacije in rast produktivnosti, tudi to je še ena od eh, možnih političnih usmeritev. V preteklosti so se kmetijske politike osredotočile predvsem na investicije v kmetijstvo. Ugotavljamo relativen upad raziskav na področju kmetijstva, ne le v Evropi, ampak tudi v ZDA. Prav tako vemo, vse tako se je izkazalo skozi desetletja, da so bili potrošniki tisti, ki so imeli največjo korist od nižjih cen. Ne zato, ker bi bili trgovci tako konkurenčni, ne. Prišlo je do ogromnih investicij v raziskave, eh, v kmetijstvu, na podlagi česar so postale kmetije bolj produktivne in na ta način se je tudi bistveno povečal output kmetijskega sektorja. Eh, torej, te investicije se zdaj krčijo in rezultat tega je lahko ta, da bodo cene morda v prihodnje ponovno zrasle. Mislim, da potrebujemo tudi tehnologijo, če želimo zagotoviti trajnost v kmetijstvu, kajti nov nabor tehnologij je predpogoj za zmanjšanje okoljskega vpliva. Naj samo omenim, kmetovanje z minimalno stopnjo oranja. Mislim, da potrebujemo tudi boljše scheme za reševanje sporov v kmetijstvu, da se na ta način olajša tehnične spremembe, še posebej na področju uporabe različnih poščin. Tukaj vidimo zaključek razmerja med ceno nafte in lastno ceno, proizvodno ceno žita v EU. In vidite jasno razmerje. Više, ko so cene energije, više so cene žita. To je bilo danes že omenjeno. In na tistih, ki odločajo o financiranju raziskav v kmetijstvu je, da oblikujejo to krivuljo in s eh, svojimi aktivnostmi dela to krivuljo strmejšo ali manj. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo gospodu Francesco Contoju, profesorju za ekonomijo in eh, razvoj podeželja z Univerzijo Foggi, ki bo spregovoril na temo Eh, promocije kakovosti v verigi oskrbe s hrano. Izvolite. Presidente, jo vorrei eh, introdurre... Do... Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej ne povem, da se zelo strinjam s poročilom gospoda Buveja. Kot svoj prispevek v tej razpravi pa bi rad unesel drugačen metodološki pristop. In sicer gre za to, da tudi zunanje akterje vključimo v to prehransko verigo. Ne razložim. Imamo klasično prehransko verigo, kjer imamo kmetovalce, živilsko predelovalno industrijo, potem distribucijo, potem restauracije, prodajalce na drobno in tako dalje. Vse te subjekte oziroma vse te akterje obravnavamo kot en sam subjekt, to, če mu rečemo prehranska veriga, vendar vsi ti imajo odnose z zunanjimi akterji in Naj povem, koga imamo mi kot eh, raziskovalci, ki se že nekaj časa v Italiji ukvarjamo s tem v mislih. Tukaj imamo podjetja, ki se ukvarjajo za promocijo, potem um, prevozna podjetja, logistična podjetja, energetska podjetja. O tem je bilo govora že prej. Potem proizvajalci embalaže, tehničnih sredstev, uh, Eh, aditivov, oskrbovalcu tehnologije ter tudi svetovalnih storitev za kmetijstvo. Če si pogledamo, tako kot smo to naredili v nedavnih mikroekonomskih študijah v Italiji, vidimo, da notranji stroški znotraj prehranske verige, če tako rečemo, da ti stroški ustvarjajo dejansko tri odstotke. Te tri odstotke si delijo kmetijstvo. Predstavljajte si recimo tri evre. Kmet dobi nič cela 70 evra, prehranska industrija 1,10 evra potem komercijala um, en evro, potem tradicionalne trgovine nič deset, restauracije nič štirideset in tako dalje. Preostalih 96 odstotkov pa so, oziroma 97 odstotkov pa so notranji stroški znotraj verige. 38 odstotkov stroški dela, 11 odstotkov stroškov kapitala, V glavnem gre tukaj za naložbe oziroma za amortizacijo in pet odstotni stroški financiranja. Zlasti so tukaj mm, v igri banke in ulagatelji. Imamo 27 evrov na vsakih 100 evrov in predvsem na ta znesek bi se rad osredotočil točil. 8,50 dobijo tisti, ki proizvajajo embalažo, potem promet, logistika, 5 evrov vse promocijske dejavnosti, 3,70 za energetiko, 21 za tehnična sredstva in 2,90 za celo vrsto drugih storitev. In da pridemo res do 100 evrov, 12 evrov za dajatve in 4 evre To pa je uvoz iz držav izven Evropske unije. Gospod Bove, za vas imam vprašanje. In sicer, ali je za naše razmišljanje produktivno, če imamo v mislih to, da želimo zagotoviti boljši prihodek za kmete. Ali je torej potem smiselno, da uvajamo take ukrepe, da znotraj verige pravzaprav iztržemo, oduzamemo prihodek nekomu drugemu, da ga damo kmetom, glede na to, da govorimo o tako majhnem znesku trije evri na vsakih sto evrov. Naj povem, naj ponovim to, kar sem povedal že na začetku. Če govorimo o sami verigi, torej o notranjih odnosih, to, kar ste omenili tudi v svojem poročilu, vendar pa se mi zdi bolj koristno, in na to se bom vrnil še kasneje, bolje se mi zdi, da se vprašamo, če hočemo dati boljši zaslužek kmetom, se mi zdi bolje, da bi tudi v vašem poročilu oziroma da bi vaš odbor obravnaval vrsto tem, ki jih bom omenil in ki predstavljajo tudi moj prispevek k tej razpravi. Zmanjšati je treba stroške dela. Predvsem, kar zadeva kmetovalce, pa tudi druge akterje. Zunanje stroške verige je treba omejiti. To je po mojem mnenju osrednja tema. Tu imamo v mislih prevoze, logistiko, pakiranje, energetiko in tehnična sredstva. Vendar so o tem govorili že drugi kolegi. Potem Z ukrepi Evropske komisije in držav je treba zmanjšati dajatve, prispevke in tudi stroške za zavarovanje. Nadalje, znižati je treba stroške birokracije, ki močno vplivajo tudi na kmetijska podjetja oziroma druge akterje v verigi. In prizadevati si moramo, da bi omejili uvoz iz držav Evropske unije prid aktiviranje tako imenovanega zelenega koridorja, zlasti ko gre za sredozemsko proizvodnjo. In sedaj še predlogi glede vsake od teh točk. Kako zmanjšati stroške dela? Treba je spodbujati predvsem zmanjševanje prispevkov za tiste, ki so v najslabšem položaju. Uh, Potem treba je spodbujati vse tiste kmete, ki zagotavljajo veliko delovnih mest oziroma veliko delovnih dni. Kako zmanjšati zunanje stroške kmetijsko-živilske verige? Evropska komisija in Evropski parlament bi morala spodbujati države, da bi zagotovili ugodnejše tarife za mednarodni promet na področju kmetijsko-živilskih izdelkov. Potem potrebujemo ukrepe javne intervencije, zato da bi zagotovili boljšo prehransko logistiko. Naj recimo dam primer Evropska unija bi morala zahtevati od držav članic, da se določen znesek obvezno nameni taki infrastrukturi v okviru programa FES. Ker ko je bil ta program uveden, so naše države začele v okviru kmetijskega razvoja namenjati več sredstev vendar pa vemo, da je področje kmetijstva izključeno in ne more vplivati na sredstva namenjena temu programu. Zelo malo krat se dogaja, da bi bila ta sredstva porabljena za okolje ali pa recimo za logistiko na področju kmetijsko-živilske industrije. Čim bolj moramo liberalizirati možnost, kmetijstva, za investicije v alternativne vire energije, kot so recimo fotovoltaika in podobno. To predstavlja alternativni vir dohodkov, po drugi strani pa predstavlja tudi prispevek k znižanju stroškov energentov. Prav tako moramo odpraviti nekatere obveznosti na področju okolja, ki zaenkrat še vedno ovirajo podjetja v mnogih državah potem zagotoviti moramo tudi večjo liberalizacijo na področju tehničnih sredstev in omogočiti tudi kolektivno naročanje. Vemo, kako pomembne so na tem področju tudi multinacionalke. Države članice morajo omejiti dajatve zmanjšati tudi DDV na področju porabe mm, kmetijskih izdelkov. Na ta način bi imeli korist potrošniki, po drugi strani pa tudi povečali potrošnjo. Zmanjšati je treba trošarina za tehnična sredstva, ki se uporabljajo v kmetijstvu, zmanjšati neposredne dajatve na določenih področjih. Predlagamo, da bi imeli območje ki bi imelo ugodnejše pogoje, predvsem na tistih področjih oziroma za tista podjetja, ki imajo lahko v določenem trenutku konkretne probleme. Kako znižati birokratske stroške? Potrebujemo vitkejše upravljanje, manj birokracije na nacionalni in regionalni ravni. Veliko lahko pomaga informacijska tehnologija in veliko lahko tu pomagajo nove tehnologije kako omejiti uvoz kmetijsko-prehrambenih izdelkov izven EU, zmanjšanje kvot surovin, ki se uvažajo in potem predelujejo v EU, to je žal običajna praksa, treba je zagotoviti tudi urejanje cen surovin, zagotoviti večjo strogost, ko gre za spoštovanje higijenskih pravil v tretjih državah, ki izvažajo v Evropsko unijo. Sedaj pa še politike, ki bi jih po našem mnenju Evropska unija morala udejaniti zato, da bi povečali kmetijske prihodke z boljšim delovanjem prehranske verige v najožjem pomenu besede in tudi kako zagotoviti bolj učinkovito zagotavljanje certifikatov o kakovosti. Sam sem se osredotočil predvsem na metodologijo, ki se nanaša na zunanje akterje izven torej prehranske verige, vendar pa dosti krat te akterje obravnavamo kot eno enoto skupaj z verigo. To pa obravnavamo zato, ker menimo, da je včasih prevelika vrednost pri teh zunanjih akterjih in da bi morda to vrednost lahko preselili v kmetijske prihodke. Ampak sedaj se želimo sredotočiti na elemente znotraj prehranske verige. Predlagamo štiri področja posegov. In sicer morali bi spodbuditi dogovore in pogodbe znotraj verige, potem nameniti več sredstev za tehnološke raziskave, za realne interese kmetovalcev, potem politike, intervencijske politike Evropske unije bi morali bolj disciplinirani in to ločiti za daljše oziroma krajše verige in potem moramo zagotoviti tudi boljši sistem izdajanja potrdil o kakovosti. Najprej prva točka, kar zadeva pogodbe znotraj same verige. Veriga, kot veste, ni zelo pogost subjekt, zlasti v nekaterih državah, tu imam v mislih sredozemske države in države, ki so se pridružile EU po zadnjih dveh širitvah. Naj povem, da je o tem že bilo govora, bi pa nekaj povedal še sam. Mislim, da moramo spodajati še nadaljne spodbude in dajati jamstva na ravni EU in državni ravni za to, da bi zaščitili kmete pred oportunističnimi ravnani drugih akterjev znotraj verige. Mnogi so govorili o prevladojočem položaju, to obstaja in strinjam se z vsemi tistimi, ki so to omenili upam pa, da se bo dalo narediti še kaj več. Spodujeti je treba tudi organiziranje izdelkov. Ne samo organizacije proizvajalcev. Omogočiti moramo večjo udeležbo v teh organizacijah izdelkov. Tudi tisti, ki so izven kmetijstva, morajo imeti možnost, da tu sodelujejo. Prav tako moramo upoštevati tudi zakonodajo skupnosti in pregledati tudi integrirane programe za verige. Kar pa zadeva raziskave, je potrebno prestrukturirati, ponovno pregledati tudi obliko konkurence za to, da bi bolje izkoristili sredstva, ki jih predvidevajo nacionalni programi za raziskave in to uprit tistim podjetjem, ki so dan danes v podrejenem podložaju v primerjavi z inštituti in univerzami. Raziskave, ki jih dobimo, morajo biti koristne za izboljšanje kakovosti. Potem dolge verige, kratke verige. Pri daljših smo že slišali precej, spoštovani kolegi so to že omenili, sam bi omenil nekaj specifičnega za krajše verige. In to imam dva predloga. Zlasti verige na zaščitenih območjih, to so mali proizvajalci. To so verige, ki se nahajajo na območjih, kot so recimo parki, ti stavijo najbolj na kakovost in dajajo prednost ozemlju, zaščitenem ozemlju. Potem pa so tukaj še tiste verige, za katera je tipična bližina potrošnikom. Tukaj naj omenim turistično dejavnost in urbane centre. Treba je intervenirati, zato da se doseže boljša kakovost. Potrebujemo izdelke, ki jih odlikuje odličnost. Potrebujemo blagovne znamke in to je treba priznati tudi na sedežu STO. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi ustrezno označevanje, recimo izvor um, surovin, naprimer. Treba je onemogočiti tudi ponare, ponarejanje, treba je omogočiti tudi pomoč pri izvozu, spodbujati te izdelke na nacionalnih in mednarodnih trgih. Potem je treba zagotoviti tudi podporo, kar zadeva cene, zmanjšati stroške, ki jih nosijo kmetovalci. Dosti krat se to uporablja tudi za tiste, ki izdajajo potrdila oziroma izvajajo storitve. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor. Naslednja predstavitev pa je predsednik gospoda Pedra Pimentela, generalnega sekretarja Portugalskega nacionalnega združenja predelovalcev mleka, ki nam bo predstavil nekaj predlogov v zvezi z pravičnimi cenami v mlekarstvu. Prav tako bo spregovoril o pravičnih pogodbah v mlekarstvu. E hvala, hvala lepa najprej za povabilo na današnje zasedanje. Na kratko bi spregovoril o sektorju mlekarstva na portugalskem. Prosili so me, da naj se strogo držim odmeri nekaj časa za govor, tako da bom skušal biti kar kratek. E, torej, sam vodim e, Portugalsko nacionalno združenje mlekarstva že kar nekaj let, vendar danes e, govorim v osebnem imenu, tako da so moja stališča, moja osebna stališča. Mlekarski sektor je drugačen od države do države in e, specifika se zelo razlikuje, vendar le pa sta tukaj dve zadevi, na kateri je potrebno odgovoriti. Najprej, kako zagotoviti pošteno plačilo, pošteno prihodke kmetom, kako zagotoviti ustrezno ravnovesje med najrazličnejšimi akterji v tem sektorju. Torej, kako zagotoviti poštene cene. Torej, kot prvo potrebujemo stabilne cene in seveda tudi, kar se da, poštene cene. Kako lahko torej preprečimo, da bi bile cene preveč nestabilne, da bi preveč nihale? Zdi se mi, da so veliki trgovci drugačni od finančnih trgov ali drugih eh, velikih akterjev na trgu z trgovskim blagom. Na trgih je v določenih primerjih eh, pritisk špekulacij velik. Deregulacija trga, eh, odprava sistema kvot, povečuje tveganje nestabilnosti cen. To seveda povzroča probleme kmetom in eh, industriji deregulacija trga ima še dodatne negativne vplive. O tem je že bilo govora, ko smo obravnavali sistem mlečnih kvot. V nekaterih državah članicah velika količina surovin zdaj odpade na lokalno industrijo. Če imamo kar se da stabilne lokalne odjemalce, pa se nam lahko zgodi, da imamo na koncu tudi veliko presežnih količin. Kar zadeva sistem kvot, tam smo imeli filozofijo regulacije med partnerji, proizvajalci in uh, odkupovalci so na trgu določali svoje razmerje, kar zadeva obveznosti, kar zadeva pravice. Eh, obstajala je tudi ustrezna pobuda, čeprav je bilo vse skupaj namenjeno ne temu, da bi kakorkoli urejali trg, ampak da bi je eh, predvsem ustrezno usmerili ponudbo. Danes ugotavljamo, da imajo pogodbe, dolgoročne pogodbe, pomemben vpliv lahko na trg in to je seveda drugačna vrsta pogodb, kot smo imeli v preteklosti pri kvotah. Ko je govora o ekstremnih nihanjih cen, imamo takoj v mislih seveda spiralo upadanja cen, ki se lahko samo nadaljuje, če ne pride do zunanjega posega. Možno je tudi scenarij, kjer, je, kjer prihaja do nestanovitnosti cen na, na samem vrhu celotne verige. V 7 smo imeli cikl, potem uh, nasprotni cikl. Prišli smo v ekstremno nestabilnost in nestanovitnost cen in treba je preučiti, kaj se dogaja na trgu, ko ni več eh, zadostega popraševanja, da bi eh, odpravili presežke, trg eh, reagira in zgodi se ponovadi ravno nasprotno od tega, kar je bilo eh, pozitivno za trg. Kar nekaj proizvajalcev mleka je, ki jim je ob večjem popraševanju uspelo hitro dati na trg večje količine mleka. In ko se cikl obrne, ko cene padajo, ko je presežek proizvodnje prevelik, potem je seveda logična reakcija ta, da se čim prej zmanjša proizvodnjo, da se čim bolje izkoristi zaloge in da se poišče novo ravnovesje med ponudbo in popraševanjem. Proizvodnja mleka je razdrobljena na stotine tisočev proizvajalcev in eh, seveda vsak posamezen proizvajalec ne more vplivati na trg individualno. Sami proizvajalci nimajo vpliva na ceno mleka in sprašujemo se, ali je res tako, da večja količina proizvodnje pomeni tudi večje prihodke za kmete. Kajti v tem primeru prihaja do vse večjih eh, zalog, eh, politične odločitve so počasne, eh, predako je breme, upravno breme zelo visoko in tukaj vas lahko samo spomnim to, kar se je dogajalo, ko smo imeli kvote, kljub temu, da smo imeli te kvote. Kar pa zadeva dolgoročne pogodbe med partnerji, pa se je treba vprašati naslednje. Mm, vsekakor morajo to vrstne pogodbe biti predmet svobodne volje med partnerji, ki spoštujejo eh, pravila konkurence in eh, si tudi na transparenten način izmenjujejo posamezne nekateri informacije o stanju na trgu. Mislim, da so to vrstne pogodbe morda bolj zaželjene, še posebej, če upoštevamo, da je pogodba element namenjen temu, da se izogibamo nestabilnosti cen na trgu. Dosedanji sistem kvot nam je omogočil, da smo prišli do številnih informacij, katerih eh, ocena nam omogoča dobro razumevanje trga. Ampak kako se lahko odzivamo, če razmer na trgu ne poznamo? To je nekaj, kar eh, opažamo zdaj, ko prihaja do deregulacije trga. Namreč manj sposobni smo eh, aktualno slediti trgu, manjkajo nam referenčne vrednosti. Kako torej se izogniti tem težavam z obveznim z obvezno registracijo pogodb, z eh, razkritjem osebine, morda s tipskimi pogodbami, eh, ko bi bile te pogodbe javne, z eh, tudi javnim dostopom do osebine teh pogodb, kjer se pač določi jasno razmerje med kupcem in prodajalcem, ampak ugotavljamo, da obstajajo velike razlike med pogodbami od države do države in imamo najrazličnejše modele regulacije trga, ki bi jih morali uporabiti na celotnem trgu. Ko je govora o deregulaciji, je vedno treba dati velik povdarek ponudbi in eh, treba je poznati predvsem količino blaga na trgu. Če želimo regulirati pritok mleka na trg, eh, ob tem, ko imamo na tisoče heterogenih proizvajalcev, ko so geografska območja zelo raznolika, je seveda vse skupaj zelo, zelo težko obvladovati in eh, tako le stežka ocenimo sam trg. Govora je torej o nestabilnosti cen, ampak govora je, govoriti je potrebno tudi o nestabilnosti in nestanovitnosti količin. Torej, ali imamo kupce, ki so pripravljeni podpisati pogodbe, s proizvajalci, s skupinami proizvajalcev ali pa morda želijo pogodbo eh, za določene fiksne količine vnaprej. Proizvajalec mleka se seveda sooča z določenimi omejitvami, kar pomeni, da se težko hitro odziva na tovrstne pogodbe, kajti proizvodnja mleka eh, ni tako kot eh, šivati srajce. Eh, tukaj smo zelo odvisni od zdravja živali, od eh, podnebja, od vremenskih prilik in neprilik. In če proizvajalec ne more eh, dobaviti mleka, ki je, za katerega se je obvezil, da ga bo dobavil po pogodbi, bo seveda eh, deležen eh, pogodbene kazni. S harmoniziranimi pogodbami na evropski ravni pa bi lahko omogočili ceno dobave skozi daljši rok, eh, odkupno ceno skozi daljši rok in eh, morda bi lahko na ta način zagotovili pravičnejšo ceno eh, tudi za proizvajalce, ki morajo seveda pokriti stroške, materialne stroške, stroške svojega dela, prav tako morajo imeti možnost nadaljnih investicij in to je seveda pomembna realnost za proizvajalce in za vse druge člene v tej verigi. Vprašanje torej je, ali je možna to vrstna uh, eh, ocena. Uh, treba se odločiti, ali bodo proizvajalci tisti, ki določajo uh, ceno, ali so trgovci tisti, ki določajo ceno. Pri določanju strukture neke cene seveda ne smemo pozabiti proizvodne cene. So pa seveda tukaj tudi drugi elementi v življenjskem ciklu uh, posameznega proizvoda, kjer je seveda potrebno upoštevati uh, Eh, konkurenco na trgu in razlikovati moramo med eh, ceno, med maloprodajno ceno in grosistično ceno, odkupno ceno. In eh, tukaj vedno bolj ugotavljamo, da so odkupne cene zelo, zelo različne od cen, ki jih plačujejo potrošniki. Seveda se upošteva strošek, ne pa tudi vrednost proizvoda. Zato mislim, da potrebujemo vse informacije, ki so na voljo, morda tudi določene informacije, ki jih eh, konkurenti ne morejo posredovati. Potem vidimo, da so posredniki in eh, prodajalci pod lastno znamko najbolj prisotni na trgu. Danes v politiki govorimo o pravični eh, ceni za proizvajalce. To je najbolj elementarna pravičnost in če ta razprava poteka zgolj v okviru odnosov za industrijo, potem seveda pozabljamo na veliko sliko in se osredotočamo zgolj na detajle. Z ukrepi priporočili skušamo stvari reševati, ampak vendarle, če trg ne plača pravične cene za nek proizvod, potem eh, nikoli tudi sam proizvajalec ne bo deležen pravične odkupne cene. In ne smemo pozabiti, da je cena, ki jo plačuje potrošnik, cena, ki mora biti takšna, da omogoča tudi pravično odkupno ceno proizvajalcev. Če nam bo uspelo rešiti te težave, potem bomo lahko tudi na trajnosten način plačevali pravično odkupno ceno proizvajalcev. Hvala lepa, gospod Stanislav Kovalčik. Smo končali? Aha, nismo še končali. Dobro, besedo dajem še zadnjemu strokovnjaku. School of Economics gospodu Stanislavu Kovalčiku iz Varšavske šole za gospodarstvo. E, państwo, e, chciałem... Hvala lepa, dame in gospodje. Rad bi se zahvalil za možnost predstavitve svojih stališč pred e, odborom za kmetijstvo v Evropskem e, parlamentu. Vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno, zadeva konkretne kriterije, ki jih industrija lahko narekuje kmetijstvu, ko gre za proizvodnjo eh, prehrambenih surovin. Nimam ravno veliko časa, zato bom predstavil tri pripombe za začetek in potem podal tudi zaključek. Prva pripomba, če govorimo o tem, da lahko en člen v prehranski verigi lahko poda določene zahteve drugemu členu, potem to izhaja predvsem iz eh, koncepta agroživljske industrije. Danes govorimo predvsem o prehranski verigi, eh, čeprav mislim, da tukaj ni ne, ne čas, ne, ne kaj, da bi o tem eh, govorili, ali je kakšna razlika v prehranski verigi in agroživljski verigi, ampak predvsem bi rad prikazal, da so v v zgodovini bili posameznimi, bili posamezni členi prehranske verige ali agroživilske verige tisti, ki so dejansko uh, definirali pogoje. Tako je bilo v 40. in 50. letih, ko je šlo za uh, oskrbo kmetijstva, predvsem ko je šlo za industrializacijo kmetijstva, potem tudi v uh, 60. in 70. letih, ko je šlo za uh, prehransko industrijo, ne zato, ker je bila ta industrija tako močna, ampak ker je bila predvsem distribucija in ker so bili trgovci šipkejši. No in potem distribucija, se pravi trgovci, bolj ali manj od 80-ih let do danes eh, predstavlja tiste, ki določajo pogoje. Eh, seveda vsakdo izmed nas eh, lahko še kaj doda, ker zadeva to časovno porazdelitev. Bistvo pa je, da je v bistvu skozi vso to obdobje bilo tako, da kmetijstvo nikoli ni bil odločivni eh, dejavnik in to mislim, da kaže eh, tudi to, kakšno moč ima ali nima in eh, zato danes ne moremo govoriti o tem, da je kmetijstvo tisto, ki najbolj zasluži, temveč predvsem živilsko predelovalna industrija in pa trgovci. To kot prvo. Kot drugo so tukaj zahteve, ki jih lahko industrija zahteva od eh, kmetijstva, kar zadeva kakovost hrane. Te zahteve izhajajo lahko iz teh treh dejavnikov, ki sem jih omenil, ali pa tudi iz drugih dejavnikov. Kar zadeva prečakovanja potrošnikov, je to seveda dokaj kompleksna zadeva, kajti mislim, da se vsi zavedamo, da je zahteva potrošnika nekaj, o čemer težko govorimo, kajti ni potrošnik toliko tisti, ki kreira svoje potrebe ali zahteve, temveč se bolj na njegovem hrbtu na nek način oblikuje slika tistega tipičnega potrošnika, ampak eh, vsekakor potrošnik je pomemben dejavnik. Potem je tukaj marketinška strategija posameznih podjetij in tudi z tega vidika uh, industrija in pa tudi trgovina lahko izraža določene zahteve do kmetijstva, ko gre za kakovost uh, prehranskih surovin, ki se potem predelujejo. No in potem so tukaj novi proizvodi, ki jih uh, uvajajo na trg. Eh, in tukaj imam predvsem v mislih novih proizvode, ne pa zgolj modifikacije, torej spremembe obstoječih proizvodov, o katerih je največ krat govora. No, kaj lahko storimo? Mislim, da predvsem se velja osredotočiti na naslednje, namreč na krepitev eh, konkurenčne moči in pa tudi eh, pogajalske moči kmetov na trgu. Ravno v prehranske verigi. Zdaj vprašanje je seveda, kako to storiti. In tukaj že prihajam na zaključek, ki ga predlagam. Predlagam sedem takšnih zaključkov. Seveda bi k temu dodali lahko še kaj. Eh, del teh zaključkov pa je seveda tudi v večji ali manjši meri zajetih v stališču oziroma poročilu gospoda Bovea. Najprej mislim, da je pomembno in premalo smo tukaj danes morda govorili o tem, namreč eh, potrošniška gibanja. Če bi, naprimer, tiste izmed vas, ki ste ekonomisti, prosil, da dvignete roko, bi vas verjetno kar nekaj dvignilo roko od vrane. Če bi to isto storil in vas vprašal, kdo od vas je pravnik, bi vas verjetno tudi kar nekaj ali nekaj deset dvignilo roke in enako velja za kmete, za uh, profesorje, uh, zdravnike in tako naprej. Če vprašam, kdo je potrošnik, bi vsi verjetno dvignili roko. Ne? Uh, In eh, izkazuje se, da kljub temu je to najšipkejše gibanje sploh. To je najšipkejše gibanje, ki pogosto ne zmore uveljavljati svojih pravic na trgu. Na polskem smo opravili številne raziskave o tem, zakaj potrošniki ne skušajo uveljavljati svojih pravic. In kar nekaj razlag je za ta pojav, ampak eh, bistvo, ki se je najbolj pogosto izkazalo, je, da je v bistvu zelo nizka vrednost enote nakupa, torej nekaj evrov za enoto nakupa. Eh, Če tudi nek izdelek ne izpolnjuje naših pričakovanj, potrošnik vseeno ne bo reklamiral tega proizvoda, ker v bistvu gre zgolj za izgubo nekaj evrov in jim je bolj ali manj vseeno. Tako da imamo pogosto upravka s to vrstno pasivnostjo. Bi pa rad tudi povedal, da je ta nizka stopnja organiziranosti potrošniških giban nekaj, kar ima dve negativni posledici. Po eni strani, kot rečeno, kmetje prejemajo nizke prihodke, po drugi strani pa mi kot potrošniko pogosto smo deležni tudi nizke kakovosti hrane. Drug element, ki bi rad izpostavil, je promocija neposrednih odnosov med eh, kmeti in potrošniki. Veliko je že bilo govora o tem tukaj. Eh, Nasplošno gre tukaj za odpravo prevelikega števila posrednikov pogosto, ki služi določeno premijo na podlagi eh, kmetijske proizvodnje, ampak o tem zdaj ne bi govoril. Potem so eh, organizacije proizvajalcev. Sam moram reči, da ne najdem odgovora, zakaj kmetje v bistvu ne radi sodelujejo med seboj. Kajti, koliko razumem, v nekdanjih socialističnih državah, kjer so bili nekaj deset let eh, prisiljeni v to vrstno sodelovanje, zdaj pa nočejo, ampak vendarle je, če je temu tako, raz, eh, težko razumeti, zakaj tudi v zahodnoevropskih državah pogosto kmetje ne želijo sodelovanja. Četrta možna rešitev je promocija krajših verik prehranske oskrbe. Tukaj je tudi eh, sektor gostinstva, kjer je tudi lahko ta veriga mnogo krajša in bi jo lahko izkoristili. Tukaj gre za takšne mehke ukrepe, ki ne zahtevajo ne vem kako velikih posegov zakonodajalca. So pa tukaj možni tudi drugi ukrepi, ki jih eh, tako tentativno poimenujem trše ukrepe. In to, to smo lahko tudi eh, videli iz zasedanje razprave, da so to stvari, ki so do določene mere sprejete, do določene mere pa ne. Gre za spremljanje prehranske verige, potem eh, nove tržne ureditve, ki bi se lahko izkazale tudi za negativne, o tem je že bilo govoreno in seveda je potem na koncu tukaj še podpora malih in srednje velikih podjetij. Na koncu naj povem, da so tudi ti ukrepi izvedljivi pod eno predpostavko, namreč, da vlada splošni dogovor glede tega, da so takšne spremembe potrebne, kajti, kot že rečeno, to zahteva dokaj bistvene zakonodajne spremembe. Seveda pa bo to zahtevalo sodelovanje tudi velikih multinacionalk. Tukaj je bilo eh, večkrat omenjeno neko podjetje, ki je v krizi zaslužilo ogromno. Eh, to naj bi bila največje podjetje. Eh, sicer ni bilo izredno omenjeno, ampak samo eno je največje. Vsi vemo, katero podjetje to je. To je ena 50 največjih podjetij firm na svetu. Ima proračun, ki ga je lahko ki ga lahko zavida marsikatera država, tako da je sodelovanje teh podjetij nujno. Mislim pa, da so to vrstni ukrepi, torej ti, ki jih imenujem trši ukrepi, eh, vredni razmislika in bi jih bilo vredno tudi poskušati uveljaviti. Hvala lepa. Profesore. Hvala lepa, profesor. S tem smo zaključili eh, ta krog eh, govornikov ta krok predstavitev. Nimamo eh, še veliko časa na razpolago za prispevke. Na to pa bomo predali ponovno besedo gospodu Boveju, ki bo zaključil našo današnjo pomembno delavnico. Predal bi zdaj besedo gospe Harkin, na to pa gospodu Dorfmanu. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa vsem, ki so predstavili svoje govore. Hvala lepa gospodu Boveju za njegov, njegov celovit, celovito poročilo. Eh, sicer eh, mnoge točke smo že eh, obdelali, skušala se bom dotakniti nekaterih še neomenjenih vidikov in sicer moramo uporabljati obstoječo zakonodajo, sredstva, s katerimi orodje, s katerimi razpolagamo. Eh, mislim, da se moramo sredotočiti na nekatere, naprimer, poštene trgovinske prakse in, eh, naprimer, eh, včasih smo tudi priče lažnemu oglaševanju, ki, niso, ki ni namenjeno zgolj komunikacijam med podjetji. Potrebujemo pregled tudi instrumentov oziroma direktive za finančne trge in predvsem potrebujemo splošno preglednost na trgu finančnih, torej dolarji izvedenih finančnih instrumentov, ki zadevajo osnovne kmetijske izdelke. Predvsem moramo zagotoviti, da prije do manjšega nihanja pri cenah Prav gotovo se nahajamo v razmerah, eh, kjer prihaja do preveč, prevelike nestabilnosti in eh, terminski trgi dejansko, ko bodo vključeni v to direktivo, bodo, bo, se to bo zagotovilo večjo preglednost in nedvomno pri naslednjem pregledu bomo to dosegli. Mislim, da na tak način lahko skrčimo, zmanjšamo nevarnost eh, tega velike nestabilnosti cen. Mislim, da so to orodja, ki jih lahko uporabljamo. Ljudje se pogovarjajo govorijo, govorijo o konkurenčnih eh, politikah. Nedvomno te politike so pozitivne, ampak večkrat gredo predvsem v korist potrošnikov in ne zadevajo uh, vseh elementov, vseh uh, členov v tej verigi. Se pravi, da naj, najzahtevnejša naloga je najti ustrezno ravnotežje. Prejšnji teden smo se pogovarjali tudi o katerih ukrepih bi lahko sprejeli. Se ne bom poglabljala v to in še zadnja pripomba. Uh, naj povem o tem, da eh, smo, se, smo omenjali tudi prevladujoče člene v tej verigi. Nedvomno distribucija od 80-ih let je postala prevladujoči element v tej verigi. Zato bi morali spodbuditi čim krajšo dobavno verigo, kolikor je mogoče in nedvomno eh, je bilo izpostavljeno, da skozi čas eh, kmetje nikoli niso bili prevladujoči člen v tej živilski verigi, živilsko-predelovalni verigi. In sicer eh, dejansko od leta 1995 do 2005 dobiček oziroma dodana vrednost se je povečala v vseh sektorjih, ampak ne v kmetijstvo. In še ob koncu naj povem, da v tem parlamentu smo večkrat slišali reči, da kmetijstvo mora biti trajnostno, mora biti ustrezno podprto. Seveda eh, moramo zagotoviti eh, ustrezni dohodek eh, kmetom in se moramo zavedati, da dober delež tega dohodka prihaja iz enotnega plačila za kmetijo, torej iz politike SKP. Eh, in eh, seveda, ko gledamo na ukrepe, moramo povdariti, da moramo te stvari, te stvari se takoj lotiti in ne čakati torej na 2013, eh, se moramo lotevati teh stvari na razumen način. Hvala. Grazie, onorevole Harkin. La parola a Herbert. Dorfman. Hvala lepa, zdaj predam besedo gospodu Dorfmanu. Ja, ich denke, es geht ja nicht darum, uh... Mislim, da ne gre za to da bi pri proizvodni in distribuciji kazali s prstom, kdo je priden in kdo ni, ampak želimo zagotoviti enakopravno obravnavanje vseh partnerjev. In tu bi se rad vrnil na prvi krok prispevkov, ki smo jih imeli danes popovdan. Predlog, da bi uvedli poštene cene. Kaj pa sploh so poštene cene? Kako lahko na trgu uveljavimo poštene cene? če pravzaprav vsi verjamemo v to, da mora obstajati svobodna trgovina. Zato se mi zdi, da bi morali o nekaterih korektivih v tej verigi morali ponovno razmisliti. Predvsem dve stvari sta tukaj in s tem v povezavi tudi vprašanje, ki se navezuje na to, kar je povedal gospod iz Eurokomerca. Prvi Problem se nanaša na proizvajalce in prodajalce kmetijskih proizvodov. Verige veletrgovin so se med seboj dogovorile glede ciljnih vrednosti cen. In če bi to držalo, potem se vprašanje konkurence ne bi več pojavljalo. Tu je potrebno soglasje. Tisto pa, kar se mi zdi še bolj pomembno, pa so spremembe, naknadne spremembe pogodb, ki niso možne. To se mi zdi zelo pomembno. Namreč eh, dejstvo je, da pri pogodbah, ki se nanašajo na prehranske izdelke, se pogodbe tudi naknadno še spreminjajo. In še zadnja pripomba. Gre za zasebno eh, regulativo na področju fitofarmacevskih sredstev, zlasti pri sadju in zelenjavi. Tukaj se je v zadnjih letih razširila naslednja praksa. Trgovinske verige dejansko določajo posem avtonomna pravila. In zdi se mi, da na nek način diskreditirajo vse tisto, kar prihaja tudi iz te hiše. Gre za stvari, ki v znanstvenem pomenu nimajo nobenega smisla. Supermarketi nam potem pravijo, mi smo boljši od drugih, to govorijo ljudje, ki nimajo pojma o tem in ki misli, da je povsem vse eno, ali imamo recimo prisotno mm, eno snov v večji količini ali dve snovi v manjših. In to prihaja do izkrivljanja notranjega trga. Kaj ti dejstvo je, da se morajo pridelovalci in prodajalci sadja in zelenjave držati mnogih pravil. Tu se mi zdi, da je treba zapisati, da imamo zakonske podlage, ki se jih je treba držati. To, da bi pa nekdo sam postavljal pravila igre, se mi pa zdi absurdno. Grazie, Herbert, Hvala lepa, Herbert. Gospa Morve, izvolite. Na to pa Rubins. Ebben a mai rendkívül eh, érdekes eh, beszélgetésben. Hvala lepa. Ta popoldanskja del naše seje je izredno zanimiv. Pogovarjamo se o poštenem dohodku za kmete. To je tema ki ji pripisujemo velik pomen. Sicer bi lahko rekla, da govorimo o evropskih kmetih, ne govorimo pa o kmetih, ki se nahajajo v posebnih pogojih, pogojih naprimer v, o kmetih v postkomunističnih državah oziroma o proizvajalcih, ki a, eh, pridelujo svoje pridelke na malih ali srednje velikih kmetijah. A, Mm, tukaj govorimo veliko o konkurenčnosti, to je ključni koncept, ampak kako lahko si zamišljamo, da bi lahko ti kmetje bili konkurenčni v taki postkomunistični državi in tudi v malem obsegu, če morajo konkurirati z eh, velikimi, industri, z velikimi industrijskimi kmetijami ali veleposestvi. Uh, torej, uh, Nekateri od teh kmetov so nastali takrat, ko nacionalne, nacionalna posesta so bila a, porazdeljena oziroma privatizirana in v teh novih državah. A, Eh, bi prišlo torej do privatizacije nacionalnih eh, kmetij. Eh, to je povzročilo celo vrsto tudi problematik, katere so torej povezave s konkretnimi tržnimi razmerami, ko govorimo o konkurenčnosti. V čem je sploh poštenost in pravičnost? Moramo se ozreti tudi za težavami v samih izhodiščeha če želimo postaviti določena pravila moramo pomisliti, pri čem so bile določene države, eh, ko so se pridružile Evropski uniji. Na Mačarskem beležimo zdaj eh, raven 25 odstotkov in sploh ne pridobivamo niti, ene, ma, niti majhnega deleža v primerjavi z vsemi sredstvi, ki so jih dobile druge države od evropskih skladov. Se pravi, se moramo sreotočiti tudi na mala in, ve, in srednje velika kmetijska podjetja. Kako bi lahko sploh ta podjetja lahko bila konkurenčna? konkurenčna v takih okoliščinah. Sicer smo želeli predložiti določene predloge sprememb, zato da pač ustrezno izpostavimo te vidike in zato da tudi izpostavimo protislovje med temi različnimi koncepti. Na mačarskem potekajo študije tudi na tem področju, želeli bi to unesti v besedilo in se zahvaljujemo poročevalcu za odlično upravljeno delo. Gospod Rubins, na to pa Nikolesko. Torej, prvo, kar tam Es gribēju pateikties gan Bovekungam. Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti poročevalcu in strokovnjakom za zelo zanimive prispevke. Dejansko smo zbrali eh, zelo uh, tehtne informacije od uh, naših strokovnjakov. Iz tega, kar je bilo povedano, bi želel izluščiti nekaj misli. Torej, danes se pogovarjamo o poštenem dohodku, o pošteni distribuciji. Če želimo doseči poštenost eh, v kmetijstvu, potem imam občutek, da Evropska unija, Evropski uniji ni uspelo rešiti tega vprašanja in sicer predvsem vprašanja prepovedi prepovedi kupovanja poceni direktno od kmetov. In to recimo odnesti na dom eh, po izredno nizkih cenah. Mislim, da je ta eh, prepoved je eh, popolnoma nora. Recimo, jaz recimo dobivam tudi sladkor od eh, določenih podjetij, ampak nikoli se ne sprašujemo, odkot prihaja ta sladkor. In zato se sprašujem, ali je eh, morda treba kaj skrivati pri vsem tem. Večkrat je bilo poudarjeno, da je treba stvari ustrezno urediti jih regulirati. Mislim, da vzrok za nepoštenost, kar zadeva kmete v Evropski uniji, izhaja iz nas samih. Dovolite, da čisto na kratko razvijem to misel. Naj se navežem na to, kar je mađarska govornica povedala in naj se navežem na latvijske razmere. Latvijski proizvajalci prejemajo samo eno četrtino pomoči v primerjavi z kmeti v starih državah članicah. In eh, beležimo pravo paniko, ko slišimo govoriti o skupni kmetijski politiki v Evropski uniji po letu 2013. Nekateri se tudi sprašujejo, ali ne bi lahko povečali eh, financiranja finančnih sredstev za kmetijstvo. In nekateri menijo, da eh, bo vse skupaj nekako poenoteno. Nekateri govorijo o poviških, ampak kako bomo to dosegli, če stare države članice niso pripravljene nečesa odstopiti pri vsem tem? lahko se poglobimo v te dokumente, mislim, da bi bilo potrebno uh, nekoliko bolje izpiliti določene predloge. Hvala lepa, gospod Rubik, se zdaj pa gospod Nikulesko kot podpredsednik. Hvala lepa, predsednik. Analiz, analiziral sem eh, vse najpomembnejše eh, smernice mm, poročila gospoda Boveja in eh, prisluhnil sem številnim današnjim predstavitvam naših strokovnjakov, to, da ne smemo izgubiti spred oči bistva celotnega vprašanja, predvsem ne smemo pozabiti na bistvene vidike, ko govorimo o tem. Sam prihajam iz Romunije, to je država, o kateri smo veliko govorili v zadnjih časih. Uh, zneske, ki jih, vsote, ki jih eh, kmeti prejemajo za, pro, za prodajo svojih izdelkov, je bil predmet razprav in neka nacionalna skupina je eh, predlagala, da bi eh, po zakonu, po zakonu zaprli vele trgovine, vele blagovnice ob nedeljah. Ampak to ni rešito. Seveda potrošniki iščejo najugodnejše cene, ampak če kmet ne bo konkurenčen, potem seveda ne bo lahko kos ukrepom, ki bodo sprejeti tu v tem parlamentu parlamentu. Torej, ključni vidiki so povezani z konkurenčnostjo, eh, z sposobnostjo torej, konkurirati. Moramo biti, se osredotočiti torej, na strukturne ukrepe, eh, prenovitev kmetij, ustvarjanje skupin, eh, torej prodajnih skupin za kmete, uvajanje novih dejavnosti na podeželje, spodbujanje predvsem dejavnosti, kar zadeva samo skrbo, zato da lahko tudi ti kmetje se vključujejo v nove trgovinske trgovine tokov. Vse to bi se morali vklopiti v eh, SKP in v okviru proračuna, ki bo na voljo za to politiko. Hvala lepa eh, kolego Nikolesku, zahvaljujem se tudi vsem vam, zahvaljujem se predvsem strokovnjakom za njihovo delo in eh, podal bom dve misli, na to pa ob koncu bom predal besedo gospodu Boveju, ki bo zaključil to pomembno delavnico. Predvsem naj povem, da kateri je rok za predstavitev predlog sprememb 18. maj ob 12. uri. To je rok za predstavitev predlogov sprememb, k poročilu Bove. Eh, sprejetje eh, v odboru 28. junija, na to pa bo besedilo sprejeto na plenarnem zasedanju septembra. Naj opozorim vse, in naj opozorim predvsem tudi Žozeja za odlično upravljeno delo, se mu zahvaljujem. Naj ga opozorim, da um, jeseni bomo imeli tri pomembne zakonodajne ukrepe in sicer zakonodajni ukrep v zvezi s kakovostjo in sicer po poročilu Skota in po zeleni knjigi komisije. Na to bo na vrsti zakonodajni ukrep v zvezi z um, območji z posebnimi potrebami in na to, tako kot je najavil komisar v Strasburu pred dvema tevnoma, tudi paket sveženj ukrepov za urajanje trga in to bo predloženo po, potem, ko bo zaključil, eh, zaključila skupina za eh, mleko, skupina na visoki ravni, ko bo torej zaključila svoje delo. To so pomembni ukrepi, eh, v katere bomo lahko morda vključili tudi nekatere predloge, ki so bili danes omenjeni in torej pozivam kolege naj z pozornostjo spremljajo te pomembne dogodke, te pomembne trenutke, do katerih bo prišlo jeseni in naj pri tem imajo v v mislih tudi vse, kar je bilo danes povedano. Hvala lepa, hvala lepa, zdaj pa a, predam a, besedo za zaključko gospodu Boveju. Monsieur le Président, donc je vais essayer de conclure en quelques mots. Hvala lepa, predsednik. Skušal bom čisto na kratko potegniti zaključke. Mislim, da smo vsi uh, že uh, utrujeni, kajti uh, poslušali smo kar nekaj prispevkov, zato, ne bom, uh, pre, zato ne bom preveč dolgovezil. Uh, čisto kratek bom, naj se zahvalim vsem, ki so sodelovali pri tej razpravi, vsem govornikom, strokovnjakom z uh, gospodarskega sveta, z sveta proizvajalcev, iz um, z, uh, sektorja distribucije. Zahvaljujem se tudi akademikom. Imeli smo tudi priporočevalca, ki je predstavnik Združenih narodov in tudi predstavnika ekonomsko-socialnega odbora. Zahvaljujem se torej vsem za opravljeno delo, za prispevke, ki ste jih danes podali. Vse to nam je omogočilo, je omogočilo vsem poslancem, da eh, na najboljši način razumejo zapletenost tega vprašanja. Se pravi, da ne smemo poenostavljati stvari pri teh razpravah. Gre za zakonodajne vidike, za torej vidike, ki so povezani z izvedbenimi ukrepi. In poleg vsega tega se vklaplja v razpravo tudi politična, politični element. Kolega Krapula Šantos nas je opozoril na te vidike in torej vprašanje se ne moramo lotiti, ne da bi na to gledali tudi z političnega zornega kota. Moramo se torej vrniti v leto 57, torej rimska pogodba in nastanek SKP. -ja. Takrat je SKP imel tri cilje, sicer zagotoviti evropskim državljanom ustrezne količine hrane, imeti stabilne cene in tretji cilj zagotoviti kmetom ustrezne dohodke ki naj bi bili enakovredni ostalim socialnim razredom. Torej, ta tretji element je bil vedno pozabljen v skupni kmetijski politiki. In uh, to poročilo uh, zelo jasno poskuša ponovno uravnotežiti SKP. Če ne bomo eh, uravnotežili skupne kmetijske politike, špirala zmanjševanja števila kmetov se bo nadaljevala in morda se bo ta eh, pojav celo pospešil, ta proces se bo celo pospešil. Tukaj gre torej za vprašanje, vsebinsko vprašanje, to sem tudi povedal v mojem poročilu. Ohranjanje delovnih mest zadeva več kot 12 milijonov delovnih mest v Evropi. In in to v trenutku, ko, je, eh, ko so delovna mesta eh, ogrožena v vseh sektorjih. Se pravi, če skrčimo delovna mesta na, eh, na področju kmetijstva, bomo storili samomor in to tudi z gospodarskega in okoljskega vidika. Se pravi, da vprašanje zaposlenosti je bistvenega pomena. Ampak to nas privede še do drugih dveh vprašanj. Seveda moramo kmetom zagotoviti ustrezne dohodek na podlagi njihovega dela, drugače pa moramo kmetom zagotoviti dohodek skozi prispevek vseh evropskih davkoplačevalcev, torej eh, prek pomoči, katero je ravnotežje med eh, ustvarjanjem dohodka s prodajo svojih pridelkov in pa eh, s pomočjo, ki jo nudijo vsi evropski davkoplačevalci. To ravnoteže je bistveno vprašanje, ki ga je treba urediti s pomočjo SKP. To je vprašanje, ki se postavlja v vseh državah članicah. Kot vidite, povsod v Evropi ni mladih kmetov, ki, zač, ki želijo uh, se podati na to pot samo zato, da pridobivajo pomoč iz evropskih skladov. Mladi kmet je samostojen proizvajalec, ki želi vnašati svoje pridelke na na trg, želi živeti od svojega dela. In eh, podobno eh, večkrat ugotovimo, da neposredna plačila se delijo na nepravičen način in to ustvarja določene okoliščine, ki so vedno slabše, ki nasprotujejo ekonomskim načelom. Tudi v tem primeru morajo biti stvari jasne. Če spodbujemo politiko, kjer dohodki temelijo na a, eh, ustreznem nadomestilu, a, v povezavi z proizvodnimi stroški, bomo ustvarili aktivno gospodarstvo, ki bo omogočalo doseganje tudi vsreznega ravnotežja med proizvajalci. Seveda potrebujemo instrumente za urejanje proizvodnje, kajti brez teh eh, instrumentov ne bomo zagotovili cen morda so stari instrumenti že zastareli, ne modni, morda stvar moramo uh, postaviti pod vprašaj eh, te skupne ureditve trgov smo eh, razgradili. To je v preteklosti omogočalo določeno usklajevanje med različnimi verigami. Zdaj si morda lahko postavimo neko vprašanje. Kdo je odgovoran, katero odgovornost nosijo države članice, ki se to dovolile, ne da bi hkrati že oblikovali novih instrumentov za nadomeščanje ukinjenih. V mojem poročilu sem, skušal, sem se skušal odzvati na pragmatičen način in poiskati neke nove možnosti in sicer na podlagi študij komisije, ampak tudi na podlagi obstoječih določb določb. Moramo delovati pragmatično, ampak ne smemo pozabiti na cilje, ki jih zasledujemo, zato potrebujemo uh, transverzalno razpravo. Naj zaključim in povem, da se veselim oziroma sem zadovoljen s prispevki različnih poslancev in upam, da z predlogi sprememb bomo lahko še več dosegli, bomo lahko presegli moje predloge in to je že, moja želja, ker zadeva to besedilo. Upam, da evropski poslanci bodo še naknadno izboljšali to besedilo, da iz njega naredijo torej neko uh, bolj obvezujoče besedile. Včeraj sem prejel nekaj pomislekov strani francoskih oblasti, ki menijo, da je poročilo v redu, ampak lahko še več dosežemo in sicer eh, na številnih področjih. In naj povem torej poslancem, da z predlogi spremem lahko to dosežemo. Upam, da bomo to res storili kolektivno, solidarno med nami. In torej eh, mislim, da. Eh, se bomo lahko izognili oviram, o katerih smo se pogovarjali danes do povdan v okviru um, seje koordinatorjev. Upam, da bomo lahko omejili število predlogov sprememb za to, da bo besedilo čim bolj učinkovito. Vsekakor sem vam na voljo uh, eh, za to, da uskladimo te aktivnosti. In se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so uh, prispevali kot zunani uh, strokovnjaki in uh, ki so vsekakor še dodatno obogatili našo razpravo. Potrebujemo tudi akterje, predstavnike organizacij kmetov, civilne družbe, zato da ustvarimo uh, pravično in uh, uravnoteženo skupno kmetijsko politiko. Hvala lepa, hvala lepa, Jose. Nedvomno bo, a, naša, bodo naša prizadevanja kolektivna prizadevanja. S tem zaključujemo sejo. Naslednja seja našega odbora bo potekala 10. maja in sicer s španskim predsedstvom bo potekala delavnica o konkurenčnosti kmetijstva. Hvala lepa, nasvidenje. Avanti, viva i paesani, se ne sono fermi a me.